Bonjour, good morning, buenos días. Dobar dan, dobro jutro. Spoštovane kolegice in kolegi, predlagam, da kar začnemo s zasedanjem odbora Libe. Danes je 24. juni. Z nami je, kot sem povedal že včeraj, minister za notranje zadeve Španije, gospod Alfred Perez Rubalcaba, ki bo tudi predstavil špansko predsedstvo. Povedal nam bo, kaj se je dogajalo na področju notranjih zadev, ki vključuje azil, ilegalno priseljevanje in zunanje meje, terorizem, organiziran kriminal, terorizem ter policijsko sodelovanje. Potem so tu še vprašanja povezana s šengenskim sistemom ter agencije, ki so povezane s tem območjem. Europol, izmenjava informacij, droge, civilna zaščita. krizno upravljanje ter horizontalna analiza v notranjih zadevah. Preden dam besedo ostalim kolegom v odboru Libe, vam moram povedati, da smo včeraj na sestanku koordinatorjev tudi formalno sprejeli odločitev, da kolega Aleksandra Alvara iz skupine Alde imenujemo za poročevalca pri TFETP oziroma za področje SWIFT. Gre za dvostranski sporazum med Evropsko unijo in ZDA. Kolega danes dopovdne ne more biti z nami na zasedanju, zato predlagam, da to temo načnemo ob desetih. V naslednjih 15 minutah nam bo minister predstavil rezultate predsedstva, potem bomo dali besedo koordinatorjem, ki bodo lahko predsedstvu tudi zastavili svoje vprašanja. Minister bo potem odgovoril na vaše vprašanja, kasneje pa bomo dali besedo še vsem ostalim članom odbora, ki bodo to želeli. Vendar vas prosim, da se vprašanja, ki se povezujejo z dvostranskim sporazumom med ZDA in EU in vprašanja financiranja terorizma obravnavamo od desetih naprej. Gospod minister Perez Rubalkava, pa ima besedo. Eh, Hvala lepa, gospe in gospodje. Hvala lepa za besedo. V vašem odboru sem tokrat drugič. Prvič sem vas obiskal ob začetku španskega predsedovanja sedaj pa sem vas obiskal še ob koncu predsedovanja. Predstavil vam bom, kaj vse smo storili na področju notranje politike. Predstavil vam bom tudi cilje, ki smo jih dosegli v zadnjih šestih mesecih predsedovanja. Imel sem tudi priložnost, da sem se neuradno srečal z nekaterimi člani tega odbora in sicer pred enim tednom. Dvostransko srečanje je, kot veste, potekalo med predstavniki Evropske unije in predstavniki ZDA. Tokrat se pravzaprav že tretjič srečujem z nekaterimi med vami in moram reči, da mi je to v veliko veselje. Verjetno se boste spomnili, gospe in gospodje, da ko sem predstavljal delovni načrt španskega predsedstva, sem izpostavil tudi posamezne točke povedal sem tudi, kaj bo značilno za naše predsedstvo. Naše predsedovanje Evropske unije se je začelo začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe. Veliko smo storili na področju varnosti. Tudi komisija je bila na novo oblikovana. V letošnjem letu, kot veste, je komisija začela delovati februarja tudi vaš parlament je dobil precej širše pristojnosti. Oblikovali smo neko novo delovno formulo. Vsi smo delovali v okviru trija. Trio predsedstva je od nas zahtevalo, da smo obrali drugačno metodo dela. Kot predsedstvo smo morali delovati in sodelovati z novimi akteri, ki so imeli tudi nove vloge. Moram reči, da je bilo delo zelo zanimivo, zelo privlačno. Moram reči tudi, da smo relativno zadovoljni s cilji, ki smo jih dosegli. Tako, ko gre za cilje, ki smo si jih zastavili kot predsedstvo, ko, ko gre za cilje ki smo si jih zastavili na področju spostavljanja odnosov z institucijami, svetom in s parlamentom ter z ostalima dvema državama iz predsedniškega trija. Predsedstvo si je zastavilo kar nekaj temeljnih ciljev. Seveda smo se zauzemali za to, da se dodatno razvijo moče svobode, varnosti in pravice. Lizbonska pogodba je, kot rečeno, začela veljati. Želeli smo, da se to območje svobode, varnosti in pravice oblikuje kot območje skupnosti. Morali smo utrditi elemente, ki so že bili opredeljeni v tem območju. Poleg tega smo morali razviti tudi nove elemente, predvsem v luči začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Z političnega vidika smo skušali državljanom pokazati, da je področje varnosti za Evropsko unijo zelo pomembno, da mu pripisuje dodano vrednost, da tudi Evropska unija k temu območju lahko prinese dodano vrednost. Skupaj namreč lahko zagotovimo veliko večjo varnost in zaščito, tako nam vsem kot drug drugemu. Naše predsedstvo je skušalo prednostno obravnavati varnostna vprašanja, pri tem smo želeli sodelovati tudi z državljani. Želeli smo jim tudi posredovati informacije v zvezi s tem, tako kot to zahteva Lizbonska pogodba. V tej luči smo si zastavili dvoje cilje, bolj strateške cilje, vsebinske cilje in operativne cilje. Lotevali smo se bolj konkretnih problemov, predvsem pa smo želeli storiti več na področju policijskega sodelovanja in za dosego teh ciljev smo predstavili različne pobude. Kot predsedstvo smo torej, cilje porazdelili v te dve kategoriji. Imamo bolj vsebinske, strateške ukrepe. V drugem delu predstavitve pa bom na hitro omenil potem še določene instrumente za sodelovanje, ki smo jih vzpostavili zato, da bi rešili probleme, ki so pri srcu evropskim državljanom in ki se nanašajo na varnost. Kar nekaj strateških pobud smo sprejeli. Predvsem je pomembno to, da smo 25. februarja sprejeli strategijo notranje varnosti To strategijo smo predelili že v štokolmskem programu, vendar smo želeli ta del štokolmskega programa še dodatno razviti. V prvi vrsti smo skušali na zelo jasen in konkreten način predstaviti, kakšen bo sistem notranje varnosti, ki smo ga države članice razvijale zadnjih nekaj let. Ta dokument je zelo pomemben in je zelo uporaben tudi za politike kot tudi za državljane. Strategija temelji na štirih glavnih elementih. V tej strategiji notranje varnosti smo opredelili skupne grožnje, To so grožnje, s katerimi se soočajo vse države članice. Seveda so vam te grožnje znane, naprimer organiziran kriminal, terorizem, potem kibernetski kriminal, čezmejne grožnje. Prvi del varnostne strategije se torej osredotoča na te skupne grožnje. Potem smo se v drugem delu strategije lotili tudi sistema notranje varnosti, ki smo ga razvijali zadnja tri leta. Pri tem so sodelovali tudi agencije kot so Europol, Eurojust in tako naprej. V okviru te strategije smo opredelili tudi vrednote in načela, ki jih Evropska unija zagovarja, ko se sooča s temi glavnimi grožnjami. Te vrednote in ta načela so temeljnega pomena. Gre za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, za pravno državo, za odgovornost, za strpnost, za preglednost, za socialno integracijo, za boj proti izključenosti, spoštovanje zasebnosti. Gre za vrednote in načela, ki so pravzaprav temeljni kamen, na katerem temelji Evropska unija. In ta načela so pomembna tudi za notranjo varnost. Na koncu pa smo opredelili še deset skupnih policijskih in pravosodnih smernic, ki jih moramo upoštevati pri svojem delovanju. Predvsem smo se zauzemali za to, da bi morali stvari prilagoditi in spremeniti. Če bi se naprimer nek čezmejni pojav začel spreminjati če gre za čezmejne kriminalne dejavnosti, se treba proti njim ustrezno boriti. Te smernice opredeljujejo tudi skupne instrumente, ki jih države članice uporabljajo pri svojem delovanju. Omenjali smo tudi uporabo novih tehnologij, potem obveščevalnih podatkov. To je vse zelo pomembno, če se želimo uspešno boriti proti skupnim izzivom. To je torej prvi rezultat ki smo ga dosegli kot predsedstvo. Imamo, kot rečeno, strategijo notranje varnosti, ki jo je svet ministrov za PNZ potrdil pred nekaj meseci. Tudi Evropski svet je podprl to strategijo. V teh šestih mesecih smo sprejeli precej vsebinskih odločitev. Vzpostavili smo tudi odbor Kosi, to je odbor za notranjo varnost. Odbor Kosi je nastal prav zahvaljujoč Lizbonski pogodbi. Kot sem vam pojasnil že na svojem prvem obisku v vašem odboru, nismo želeli vzpostaviti samo še enega organa, želeli smo vzpostaviti koristen organ, ki bo dopolnil delovanje tistih organov, ki že obstajajo. Naprimer, delovna skupina načelnikov policije. Ta delovna skupina nažalost ni delovala tako, kot bi si sami želeli. Zato smo tudi vzpostavili Kosi. Odbor Kosi bo pomagal že obstoječim agencijam in organom. Predvsem pa je Kosi organ, ki je namenjen policijskemu sodelovanju. Kos je torej bil vzpostavljen, nekajkrat je že zasedal pripravil je tudi že kar nekaj predlogov. Kosi je pripravil notranji delovni dialog, v katerem oziroma dokument, ki je obravnaval predvsem agencijo, kot je Frontex. Predvsem pa je pomembno to, da so se na Evropskem svetu pogovarjali o notranji varnosti. Na zadnjem Evropskem vrhu, ki je potekal junija, so obravnavali prav dokument odbora Kosi, ki se je nanašal na notranjo varnost. Razprave bodo vedno potekale na podlagi dokumentov, ki jih bo pripravil Kosi. Kosi pa se ukvarja z različnimi agencijami, ki delujejo na področju varnosti. Te agencije so Europol, Frontex, Eurojust, to so vse agencije, ki delujejo znotraj kosija. Kos je torej neke vrste organ, znotraj katerega prihaja do izmenjave izkušenj vseh teh organizacij. Kosi poskrbi tudi za boljše usklajevanje med temi agencijami, tudi za operativno usklajevanje in sodelovanje. Kar nekaj policijskih akcij je bilo že organiziranih znotraj kosija tudi naše varnostne sile sodelujajo znotraj tega organa. Ta novi odbor bo nadomestil nekatere organe in odbore, ki so bili vzpostavljeni, pa niso delovali tako, kot bi si želeli. Evropski svet je pripravil tudi akcijski načrt za štokholmski program. Na zadnjem svetu za PNZ smo to tudi potrdili. Sprejeli smo akcijski načrt, ki ga je pripravila komisija v rekordnem času, zato bi se tudi rad javno zahvalil komisiji za izvrstno opravljeno delo. Hvala lepa, da ste za svet pripravili različne sklepe, tudi ta akcijski načrt, ki sem ga omenil, s tem bo štokolemski program postal tudi bolj otipljiv. Opredelili smo prednostne naloge, določili ukrepe, opredelili časovnico, porazdelili odgovornost. Mislim, da je trenuten čas zelo pomemben za to, da še nadalje razvijamo instrumente, ki jih ima Evropska unija na voljo za zagotavljanje varnosti. Številne te instrumente ponuja tudi štokolemski program. Poleg tega smo kot predsedstvo ocenjevali tudi uspešnost pakta za priseljevanje in azil. Mislim, da je španska sekretarka, državna sekretarka že včeraj v vašem odboru govorila o tem, tako da ne bom na dolgo in široko sedaj razlagal, zakaj je šlo. Naj vam povem samo, da je ta pakt pravzaprav rezultat skupne politike z področja azila in priseljevanja, ki se po mojem mnenju zadovoljivo razvija. Na podlagi tega pakta smo lahko opredelili tudi smernice za prihodnja leta, kajti želimo vzpostaviti skupno politiko na področju priseljevanja, kot sodna zahteva tudi Lizbonska pogodba. Mislim, da bi se morali globalno lotiti problema priseljevanja, pri tem upoštevati vse vidike - integracijo, boj proti nezakonitemu priseljevanju in trgovini z ljudmi, zaščita meja, sodelovanje s tretjimi državami, zakonito priseljevanje. Skratka, treba se je celostno ukvarjati z vprašanjem migracij. Poleg tega smo v okviru štokolemskega programa oblikovali tudi skupni evropski azilni sistem. Že ob prvem obisku sem povedal, da tu ne gre za enostavno zadevo. Štokolemski program od nas zahteva, da do leta 2012 vzpostavimo skupni evropski azilni sistem. Gre za zelo kompleksno temo, upoštevati je treba tudi posebne značilnosti posameznih držav in njihove občutljive točke. Mi smo dali nov zagon vzpostavitvi urada za podporo azilu. Tudi predsednik Evropskega parlamenta je sodeloval pri odprtju tega urada pred nekaj tedni. Ta urad nam bo pomagal pri združevanju posameznih izkušenj, ki jih imamo na področju azila. Poleg tega bomo lažje opredelili tudi posamezne težave, ki se pojavljajo na področju azila, potem, ko gre za prošnje za azil. Skratka, gre za urad, ki nam bo pomagal pri vzpostavitvi skupne azilne politike. Na voljo imamo različne uredbe in direktive, ki so bile oblikovane že v času švedskega predsedstva pri oblikovanju teh dokumentov je sodelovala tudi komisija, naprimer Eurodac, Dublinska uredba, potem uredba o kvalifikacijah. Imamo tudi program ponovnega naseljevanja. Mislim, da bosta svet, komisija in parlament v prihodnih tednih ponovno razpravljali o teh temah, kajti treba je najti čim boljše pravne instrumente, s katerimi bomo lahko vse te politike tudi izvajali. Na področju azila vedno dosegamo napredek veliko počasneje, kot bi si želeli, kajti težave, s katerimi se soočamo, so ogromne. Poleg tega smo spremenili tudi uredbo Frontexa. Komisija je upravila izvrstno delo, delovala je tudi zelo hitro, tako da je svet to temo že lahko obravnaval na podlagi prvotnega dokumenta. 24. februarja je komisija predstavila prvi dokument v zvezi s tem. Uredba Frontexa temelji predvsem na predhodnih izkušnjah, ki smo jih imeli pri Frontexu, vendar bomo s to novo uredbo o Frontexu Frontex okrepili, mu podelili širši mandat in mu omogočili, da še izboljša delovanje na tistih področjih, za katera je pristojen, naprimer ukvarjanje s prosilci za azil, Poleg tega bomo storili veliko več tudi za pravice tistih, ki prosijo za azil. Frontex je zelo pomemben evropski organ in zdi se mi, da smo res storili korak naprej in izboljšali delovanje tega instrumenta Frontexa, ki je v zadnjih letih res zelo dobro delal. Trenutno je nova uredba v procesu drugega branja in upam, da bo komisija kmalo dala tudi soglasje. V zadnjih šestih mesecih smo storili precejšen napredek tudi pri sistemih SIS-2 in VIS. SIS-2 je zelo kompleksen sistem, vendar je bistvenega pomena, če želimo vzpostaviti območje prostega pretoka vse po Evropski uniji. Kadarkoli omogočamo prost pretok, moramo istočasno opredeliti tudi določene pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za to. Z tehnološkega, tehničnega vidika je SIS-2 zelo kompleksen sistem. Naleteli smo tudi na nekatere težave. Upoštevali smo tudi sklepe sveta, mislim, da iz junija leta 2009, če se ne motim, tako da smo skrbno spremljali tudi to, kaj se dogaja na tem področju, kako deluje SIS-2, kakšne smo imeli izkušnje s SIS-om v preteklosti. Potem imamo tudi še mejnik 1 in 2. Mejnik 1 je bil uspešno izpolnjen in upam, da bo tudi mejnik 2 k malu izpolnjen, tako da bo SIS 2 lahko začel delovati v prihodnjih mesecih. Seveda, tako kot parlament, tudi mi skrbno spremljamo izvajanje sistema SIS-2 in VIS. Potem sporazum TFPTP, kot vidim je z nami sedaj tudi poročevalec za to temo. Se bomo lahko kasneje bolj vsebinsko pogovorili o tem, ampak naj povem samo to, da je špansko predsedstvo vzelo na znanje to tematiko. Vemo, kako so se stvari odvijale, Vemo tudi, da parlament ni bil zadovoljen z umestnim sporazumom. Upoštevali smo tudi to, da je nujno treba sprejeti nov sporazum, takoj ko bodo vse strani z njim zadovoljne. Ne samo ZDA in Evropska unija kot tak, ampak tudi komisija, svet in parlament morajo biti zadovoljne s tem sporazumom. Upoštevali smo vse pripombe, ki so bile podane upoštevali smo tudi kritične pripombe Evropskega parlamenta, ki so letele predvsem na ta umestni sporazum, ki je bil podpisan. Tudi ZDA so upoštevali te kritike, ki jih je res bilo treba izpostaviti. Komisija je delala na podlagi mandata, ki ga je podelil svet. Komisija se mi zdi, da je izvrstno delala tudi vaš parlament je sprejel resolucijo še preden je bil potrjen mandat in zahvaljujoč novemu mandatu komisije in zahvaljujoč resoluciji parlamenta se mi zdi, da smo sedaj izpogajali boljši sporazum z ZDA za to temo. Sedaj se nahajamo v sklepni fazi tega sporazuma. Je pa res, da imamo sedaj na voljo novo pogodbo in zaradi te pogodbe so pomisleki parlamenta, ki so bile izražene v številnih razpravah, še toliko bolj veljavne. Kot rečeno, je svet tisti, ki je potrdil mandat komisiji in vse do zadnjega trenutka smo skušali uskladiti stališče držav članic s stališči posameznih političnih skupin v parlamentu, ampak na koncu se mi zdi, da smo podpisali veliko boljši sporazum, kot je bil predhoden. Upoštevali smo tudi vse bistvene pripombe parlamenta, upoštevali smo mandat, ki ga je podelil svet. In vse te želje smo potem oblikovali tudi pa nekaj bolj konkretnega. Še včeraj so v svetu preverjali določene elemente, zato ker smo želeli ugoditi tudi zadnjim željam parlamenta. Mislim, da nam je to uspelo storiti in danes dopovdne smo že začeli s pisnim postopkom, tako da bi ta sporazum lahko bil podpisan v prihodnjih dnevih. Kdaj bo potekalo glasovanje v parlamentu, pa je seveda odvisno od vas. Vi ste tisti, ki boste to določili, vendar se nam zdi ta tema res nujna, zato ker se povezuje z vprašanjem varnosti. Je pa res, da so izpolnjeni tudi vsi pogoji, ki so jih opredelili tako svet kot parlament kot komisija in vse to se je v pogajanjih tudi ustrezno upoštevalo. Za zaključek pa bi predstavil še bolj strateške pobude naprimer, ko gre za čezatlantske odnose, ko gre za odnose z ZDA. Zagotovo veste, da so varnostne teme bile obravnavane predvsem v okviru notrne politike, vendar tudi v okviru zunanje politike. Pomembno je, da podpišemo sporazume s tistimi državami, ki delijo iste grožnje kot mi. Z določenimi državami se lahko pogovarjamo v okviru dialoga, z nekaterimi se moramo pogajati, kajti neka, iz nekaterih teh tretjih držav tudi prihajajo grožne, s katerimi se soočamo. Ko gre za zunanje odnose, moram reči, da so zelo pomembni odnosi z ZDA. Te odnose smo skušali izboljšati tudi s tem, ko smo podpisali sporazum SWIFT. Strinjali smo se glede tega, da mednarodni terorizem predstavlja veliko grožnjo, na tem smo govorili tudi na neformalnem zasedanju ministrov v Toledu. Zauzeli smo se za to, da bomo skupaj delovali na področju varnosti in civilne zaščite, kajti to se nam zdi ta bistvena elementa, ki jo je treba upoštevati, ko gre za boj proti mednarodnemu terorizmu. Organizirali smo tudi vrh, na katerem smo podpisali skupno izjavo z področja boja proti mednarodnemu terorizmu. Mislim, da je ta izjava zelo pomembna in da tudi opredeljuje te specifične odnose, ki obstajajo med Evropsko unijo in ZDA. Tudi ameriška administracija nam je pomagala pri oblikovanju protiteroristične strategije, v okviru katere smo naleteli na določene težave vendar so teroristične grožnje v svojem samem bistvu enake za ZDA in Evropsko unijo. Je pa res, da Evropska unija in ZDA delita skupne vrednote, kar nam je olajšalo podpis tega sporazuma, v katerem smo predvsem vse pozvali k temu, da se soočajo z terorizmom na bolj učinkovit način, kajti terorizem vpliva na naše življenje. Istočasno pa smo priznali tudi to, da smo demokratična družba, da smo strpni in da moramo priznati, da obstajajo različni načini življenja in prebivanja. V tej izjavi smo tudi zapisali, da je treba spoštovati človekove pravice in pravno državo, ko se dogovarjamo o izvajanju posameznih ukrepov. Z političnega vidika, kot rečeno, gospod in gospodje, je ta izjava zelo pomembna, kajti proti terorizmu se lahko borimo na različne načine, s pomočjo policije, s pomočjo vojske, s pomočjo obveščevalnih služb. Vendar moramo svetu jasno povedati, kakšno je naše stališče, da smo zelo odločni, vendar da smo istočasno tudi zelo strpni. Zelo na kratko, kajti nimam več veliko časa, svoj dodeljeni čas sem, zdi, sem že izčrpal bi se dotaknil še tega drugega vidika delovanja, ki se je osredotočilo predvsem na operativno sodelovanje. Preko posameznih sklepov, razprav, dokumentov smo skušali izboljšati zaupanje med posameznimi obveščevalnimi in varnostnimi službami. Kot veste, je sodelovanje lahko veliko boljše, če drug drugemu zaupamo. Zaupanje pa lahko spostavimo samo, če bomo med seboj sodelovali. Tako da moramo res sodelovati, kolikor se le da, tudi na operativni ravni, kajti s tem bomo tudi bolj učinkoviti. To je ta zamisel, ki nas je vodila pri našem delovanju. Rekli smo, da je treba vzpostaviti policijsko sodelovanje, da je treba vzpostaviti skupne policijske enote. Lahko jih oblikujemo preko dvostranskih mehanizmov, preko različnih paktov. Predsedstvo je k delu pozvalo vse države članice. Želeli smo vzpostaviti tudi vzajemni proces obveščanja policij. Neke vrste Erasmus za področje policije smo skušali vzpostaviti, kajti s tem bomo na evropski ravni bolje preprečevali delinkventnost izboljšali bomo tudi varnost na večjih dogodkih, naj se gre za kulturne, športne ali druge dogodke, kjer je vedno potrebno zagotoviti policijsko sodelovanje. Boriti se je treba tudi proti terorizmu. Zato je pomembno, da se izboljša tudi sodelovanje med obveščevalnimi službami, da se izboljša medsebojno obveščanje teh služb. Izboljšati je treba tudi možnosti za odkrivanje eksplozivnih sredstev, sodelovati je treba tudi s tretjimi državami, ko gre za boj proti terorizmu. Obravnavali smo tudi različne vidike organiziranega kriminala. V razpravah smo se precej osredotočali na odkrivanje finančnih sredstev, s katerimi se financirajo nezakonite kriminalne družbe. Skušali smo posredovati tudi določene smernice za nacionalne organe, ki se ukvarjajo s tem pojavom. Oblikovali smo tudi strategijo za boj proti organiziranemu kriminalu v Zahodnji Afriki, oblikovali smo tudi načrt za boj proti drogi, kajti droga, kokain vstopa v Evropo predvsem preko zahodnega dela Afrike, heroin preko vzhoda. Obstaja več teh poti, na katerih se je treba boriti proti vstopu drog v Evropsko unijo, vendar moramo poskrbeti za vsako posamezno državo posebej. Borili smo se tudi proti trgovini z ljudmi, vzpostavili smo vsa tri predsedstva tudi ustrezen dokument. Na tem področju predvidevam, da bo naslednje predsedstvo nadaljevalo z delo na tem področju. Poleg tega pa smo se prvič ukvarjali tudi z okoljskim kriminalom, predvsem, ko gre za strupene odpadke. Skušali smo storiti tudi veliko več v boju proti nezakonitemu priseljevanju. Predlagali smo tudi kar nekaj ukrepov, kako bolje zaščititi zunanje meje in jih zavarovati. Oblikovali smo 29 ukrepov na tem področju. Želeli smo s pomočjo novih tehnologij tudi olajšati vstop v Evropsko unijo. Na mejah imajo sedaj že na voljo tehnološko opremo, ki omogoča tak lažji pretok meja. Pomembno je tudi, da zaščitimo zunanje meje. Ogromno oseb dela na zunanjih mejah. Izboljšali smo tudi civilno zaščito, ukvarjali smo se z vprašanjem požarov, potem z letalsko varnostjo. Vzpostavili smo tudi Evropsko šolo za paznike v zaporih in mislim, da so to ti konkretni ukrepi, ki jasno kažejo na to, da države članice želijo skupaj storiti več za boj proti vsem tem grožnjam. Za zaključek naj povem še to, da smo kot predsedstvo imeli zelo ambiciozen načrt in moram reči, da smo, bili, da smo zadovoljni z doseženimi rezultati. Sedaj bi se rad javno še enkrat zahvalil komisiji za izvrstno upravljeno delo, tudi zahvaljujoč komisiji ter uradnikom v svetu in državam članicam nam je uspelo izpolniti vse te ambiciozne cilje. Z vsemi vami smo se lahko pogovarjali o vseh teh temah, vi ste tisti, ki ste nam tudi pomagali pri delu. Hvala. Hvala lepa za vaše ovrednotenje napredka na tem področju v času španskega predsedovanja. Sedaj pa prvi krok vprašanj za vse politične skupine v našem odboru najprej ELS. Gospod Demera, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, spoštovani gospod minister, da ste prišli k nam in nam podali podrobno in nam podali podroben povzetek španskega predsedovanja. To ni bilo enostavno predsedovanje zaradi različnih razlogov. Nekaj kritičnih točk jih sicer je, vendar pa jih ni preveč. Rad bi vas poprašal o nekaj stvarih. Z velikim zanimanjem sem spremljal vaš opis strateških in operativnih ukrepov, kot ste jih predstavili v svojem govoru. Strinjam se. Strinjam se z vašim načinom in z vašimi pripombami o teh ukrepih. Kar se azila tiče, smo dosegli velik napredek z vzpostavitvijo urada za podporo azilu in sprostitvijo novih sredstev za ukrepe na področju azila. Omenili pa ste težave z azilno strategijo, ki imajo opravka z uredbo in direktivami, ki še vedno niso bile sprejete. Kaj lahko poveste o napredku na tem področju in nadalje o zonanjih mejah? Program za mladoletne osebe brez spremstva, to je pomemben vidik politike priseljevanja zelo pomembna strategija je to, vendar pa v kontekstu boja proti nezakonitemu priseljevanju mislim, da je potrebno doseči napredek glede novih sporazumov s tretjimi državami, tudi z Marokom. Razviti je treba te instrumente in okrepiti naš nadzor na zonanih mejah. Če se sedaj vrnem na to, kar sem vprašal že včeraj, novo uredbo Frontex bomo imeli do leta 2013. Podali ste nam oceno razmer, rad pa bi povprašal, kakšna bo vloga te pogodbe v prihodnje. Kar se TNTFP tiče, mislim, da ste zelo dobro in očinkovito opravili svojo domačo nalogo. Sedaj pa je čas za nekaj kritike, kar se tiče španske delegacije v Evropskem parlamentu. Ko smo glasovali, je nekaj poslancev glasovalo za, nekaj pa se jih je vzdržalo. In to moramo razrešiti tukaj pri nas v Evropskem parlamentu. To pravim zato, ker je moč demokracije v ZDA nekaj, kar je sicer zelo pozitivnega, vendar pa moramo imeti pravo ravnotežje, ko se pogajamo o tem sporozumu. Sedaj pa policijsko sodelovanje. Zakaj govorimo o skupnih ekipah za sodelovanje, namesto da bi govorili o skupnih preiskovalnih ekipah. Zakaj prihaja do te razlike, kar se tiče organiziranega kriminala? Na zadnjem zasedanju sveta smo imeli predstavitev Evropskega pakta o nezakonitem trgovanju z drogami in boju proti trgovanju s kokainom in boju proti tihotapskim. Potem, kar se kibernetskega kriminala tiče, pa se bojim, da nimam dovolj časa, da bi šel bolj podrobno o to, vendar pa povejte nam, kaj se dogaja na tem področju, kaj smo dosegli na tem področju. Zavezani smo boju proti po naverjenju evra. Sedaj pa za konec še Stokholmski program. Do leta 2014 bi naj imeli uredbo o Europolu. Vse skupaj bomo uskladili z Lizbonsko pogodbo. Ali nam lahko poveste, če bo ta uredba osebovala nove pristojnosti? ali pa bo šlo za razvoj obstoječih določb po členu 88. Hvala lepa za opravljeno delo. Gotovo ste imeli veliko izzivov na vaši poti. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo veliko se vas je javilo k besedi. Seveda si želimo intenzivne razprave, vendar pa čas za govor moramo vseeno omejiti. Vendar pa vas moram tudi prositi, prositi, da bi bili kratki in to velja tudi za koordinatorje, sedaj Klod Moraes, skupina SND. TFTP issues, but... Hvala lepa. Naj začnem z bolj pomembnimi zadevami. Mislim, da se z ministrom strinjava. Se opravičujem, klot, mislim, da obstajajo težave s tolmačenjem. Tehnične težave. Jo no, prosede. Thank you, Chairman. Uh, Hvala lepa. Moram se naučiti špansko. Kakorkoli že. Gospod minister, z vidika naše politične skupine je nedvomno, da ste se zelo osredotočali na vaše področje v času vašega predsedovanja in ogledati si moramo širšo sliko, preden pridemo na bolj podobna vprašanja kot je TNTFP. Zelo veliko vprašanj smo razrešili v težavnih razmerah med težavnim predsedovanjem. Samo en primer naj podam. Predsedstvo se je zelo osredotočilo na prevajanje in tolmačenje za osumljence. Potem imamo tudi procesne pravice in nalog za zaščito. Tudi to je bilo zelo težavno, vendar pa nam je uspelo in to priznavamo. Nadalje, sedaj imamo načrt za stokholmski program, imamo akcijski načrt in ko smo pripravljali stokholmski program, smo pravzaprav zajeli vse. Vsi so lahko našli kaj zase in potrebovali smo ta načrt skozi stokholmski program, sedaj imamo akcijski načrt, imamo tudi koledar. Gotovo obstajajo nekatera vprašanja za našo skupino, zakonito priseljevanje, to bi radi videli v akcijskem načrtu. Dobro pa je, da imamo akcijski načrt, čeprav tega ni v tem. Potrebno je priznati to, kar je bilo doseženo, rad pa bi slišal več o vaših vidikih glede stvari, ki zadevajo našo skupino. Nekaj horizontalnih vprašanj. Najprej. Specifične težave ki smo jih imeli, kar se delegiranih aktov tiče. Kaj menite, kako lahko to institucionalno vprašanje razrešimo v duhu pogodb in v smislu parlamenta kot so, so zakonodajalca? To je zelo pomembno za našo skupino. Drugič, razrobitev generalnih direktoratov. Mislim, da bo to stalna težava, kako bomo se ukvarjali s tem, sedaj imamo razdelitev generalnih direktoratov, dva komisarja in tako dalje. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Morda ne boste želeli spregovoriti o tem, vendar pa vsaj zastavil sem to vprašanje. Svežen azila rad bi izrazil pomislek, ki se poraja po vseh političnih skupinah. Nismo si želeli razdrobitve svežne azila. Vemo in smo realni, da imamo sedaj urad za podporo azilu, imamo tudi ponovno sprejemanje, sedaj pa gre tudi za postopkovno vprašanje. O tem bodo govorili tudi drugi kolegi. Gre za to, da če bomo razdrobili sveže na tem področju, bomo prišli v težave. Z, ko z komisarko Malmström smo o tem že govorili. Vemo, da je vsebina pomembna in v svetu se pojavlja ta težava. Radi bi torej izvedeli več od vas, kako bi lahko razrešili te težave z obvezojočimi časovnimi razporedi, kako bi lahko ohranili svežen celovit. Tako tukaj bom končal, ker me je predsednik prosil naj bom kratek. Sedaj pa še te NFTP. Ali želite, da podamo pripombe sedaj ali potem, ko bo to tem spregovoril poročevalec? Mislim, da smo vsi čakali gospoda Alvara, vendar pa je že z nami tako, da lahko nadaljuje tudi s tem vprašanjem the perspective of our group is, is Naše mnenje je zelo jasno. Vemo, da odkar smo imeli negativno glasovanje februarja, smo imeli zelo veliko pozitivnih določb v pogodbi. Pravica do pritožbe na nediskriminatoren način in druge in to moramo priznati. Jasno pa je, da obstajajo nekatera pomembna vprašanja, ki smo si jih želeli da bi bila v sporazumu. Nakratko bom povedal, vsi poznamo vprašanja. Zahtevali smo, da bi bolje uporabili nadzor, da bi 12. člen razširili v besedilo in špansko predsedstvo je tukaj nekaj storilo. Potem pa še nekaj drugih vprašanj, ki so v izjavah TNFTP gre za reference o splošnem varstvu, potem še nekaj drugih vprašanj, ki niso razrešena. Naše mnenje je, da menimo, da je predsedstvo naredilo napredek na tem področju, vendar pa gotovo je še nekaj pomislekov. Gre tudi za vprašanje časovnega razporeda in strinjamo se s triletnim vprašanjem poročevalca vendar pa želimo počakati na to, kaj bo povedal poročevalec, kaj se je zgodilo v zadnjih dneh pogajanj. Torej, priznavamo napredek, ki je bil storjen. Besedilo je pol odprto, sedaj pa čakamo na zadnje dni in ure pogajanj. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu liberalcev, gospod Alvaro. En ali manj. Hvala lepa, govoril bom nemško. Mislim, da mi ni potrebno ponavljati. Počakal bom, da si boste vsi nadeli slušalke. Torej, mislim, da mi ni potrebno ponavljati vseh točk, ki jih je omenil Klot. Ključne točke je že omenil, kjer smo dosegli napredek v tem sporazumu. Mislim pa, da moramo spregovoriti o tem, kje trenutno smo ko ste vi govorili v programu, ste uporabili besedico zaupanje in dobro se mi zdi, da sem veliko krat slišal tudi sveta in komisije besedico nemogoče. Seveda se je potrebno vse skupaj interpretirati po svoje, če si ogledamo razvoj zadnjih dni. Včeraj smo imeli sestanek Koreperja, kjer je bilo obravnavno ključno vprašanje, ali bo člen, ki temelji na predlogu parlamenta uveden v dokument sveta, da bi zagotovili pravno obvezojoč postopek, da bodo evropski podatki urenoteni na področju Evrope in ne v ZDA, da jih ne bomo tja posredovali in da bomo tako lahko razrešili vprašanje varnosti podatkov. Zidika koordinatorjev smo prosili, da bi predsednik poslal dopis svetu in da bi zapisali tri leta. O pol dvanajstih zvečer, včeraj, sem dobil klic španskega predsedstva v Madridu. To je nekoliko pozno, še prav posebno, ker sem ob devetnajstih se sestal z reposlanikom. Seveda sem bil zaradi sestanka Koreper vzdan dosegljiv tako da težav ni bilo. Lahko bi se pogovorili, če bi komisija želela se pogovoriti z mano. Pogovor pa je bil zanimiv zato, ker smo imeli nove vsebinske zahteve in novo točko. Najkasneje od ponedeljka svet ve, da so ta tri leta še vedno v zraku. V torek sem to besedilo posredoval tudi Belgiji in dobil sem zagotovila, da bo Belgija to posredovala Koreperju. Sporočilo, ki je prišlo iz Koreperja včeraj, pa je bilo, da nobena država članica razen moje ni pripravljena podpreti treh let. Moram reči, da je bil ta ukrep z naše strani že umiljen, kajti najprej smo šli po členu 21.2 in če ni možno, se, skupaj, se ga skupaj ekstrapolirati po evropskem pravu. To smo stržka sicer sprejeli, v angleščini še consider to renew, kar samo pomeni, da bi mogoče lahko razmišljali o preverbi in to je precej manj. Kar me je zelo presenetilo, pa je bilo, da sem včeraj slišal veliko razlogov, zakaj je teh treh let nemogoče doseči najprej, da bi se o tem morali dogovoriti sedaj in da to ni dosegljivo. Če mi dovolite, to ni res. Gre za enostranski dogovor znotraj institucij evropskih, znotraj evropskih institucij, da se o tem dogovorijo in v primeru neuspostavitve takega sistema bi dogovor izničili ali ga spremenili. Opozorili so me, da to ne bo šlo, ker je sporozum dolg pet let, bo trajal pet let. To tudi ni res. Automatično se torej vsako leto podaljšuje, tako da ni obvezočega konca tega sporazuma. Torej je vsajen, če imamo tri, štiri, dve ali sedem let, ko se nanašamo na sporazum. Potem dejali so mi, da bi lahko odpovedali ta sporazum po členu 21.2 povedali v 80 dneh. In potem sedaj imamo časovni, časovno dobe šestih mesecev. Tudi to ni res. Torej, proti polnoči včeraj sem se spraševal, če so ta sporazum sploh dobro prebrali. In še nekaj, kar me izzi. Parlament in v tem primeru mene postavljajo pred gotova dejstva pravijo, da se začenja pisni postopek in potem ne moremo nič več spremeniti. Dovolj časa smo imeli, ker je parlament zelo hitro in odgovorno deloval, da bi to razrešili. In kot ste lahko slišali, smo bili tako disciplinirani, da nismo se osredotočali na vsako točko, ki se nam zdi nekoliko kritična o tem sporazumu. Umeli smo se na dve glavni zahtevi ena je šla v smeri komisije, kar se tiče 12. člena, ne vemo, ali bo komisija to izpolnila, in potem tudi v smeri sveta, da če ne bomo imeli tega obvezojočega faktorja, da bi potem lahko odpovedali ta sporozum. Parlament je prosil, da bi spremenili ta sporozum in potem bi morali biti odgovorni in preveriti, ali je ta obveza izpolnjena. To bi bilo leta 2013, to bi bila še sedanja komisija in v veliki meri bi bil za to odgovoren tudi svet. Ne moremo pričakovati, da bo nov parlament novo komisijo podprl na enak način. Vsa argumentacija, da bo prišlo do razveljavitve, kaže na to, da države članice niso pripravljene vzpostaviti sistema za prenos podatkov in ovrednotenje podatkov na evropskih tleh. Mislim, da zaupanja tudi ni več. Včeraj sem videl poročila iz sestanka Koreper in zdi se mi pomembno, da tako komisija kot tudi svet uporabljata določeno formulacijo v smeri parlamenta, drugačno pa v smeri sveta. Komisija na visokih ravneh do ravni komisarja, nam je zagotovila, da bo predlagala stališče parlamenta v svetu in tudi špansko predsedstvo prek veleposlanika je zagotovilo, da bo to zastopalo. Če pa sedaj pogledam, če si pa sedaj pogledam poročilo in mislim, da ta poročila niso napačna, potem vidim, da to stališče ni bilo podprto celo dejavno so delovali proti našim stališčem, da nam s tem stališčem namreč ne bo uspelo in da ga zato ne morejo priporočiti. Potem se sprašujem, zakaj mi tega niste neposredno povedali. Besedica nemogoče je tudi zanimiva, kajti pred dvema tednoma je bilo še vse tisto, kar je danes realnost nemogoče. Sprememba sporazuma v besedilu imeli smo uradnika ZDA pred dvema dnevoma v EU, da je omogočil to spremembo. Potem spremembo odložbe sveta, tudi to je bilo še nemogoče pred dvema tednoma, pa je sedaj možno. Sedaj se torej pojavlja vprašanje, zakaj, če imamo možnosti komunikacije, teh ne izkoristimo in zakaj ne govorimo drug z drugim z odprtimi kartami in si ne zaupamo. Govorimo eno, Deloma pa drugo, rad bi spomnil na to, da smo v postopku soodločanja in predsedstvo sveta ne more določati hitrosti. To mora potekati v razumnem sodelovanju med komisijo svetom in parlamentom. Če pričakujete od nas, da bomo glasovali julija, potem jaz pričakujem od vas, da bomo dobili teh, ta tri leta. Naslednji teden, ponedeljek, torek, sredo, bom v Bilbao, čudovitem mestu. In naslednji teden, če bomo glasovali julija, moramo sprejeti odločitev v tem odboru. Pripraviti moramo resolucijo in tudi tukaj si, se lahko vprašamo, ali je sploh mogoče to pripraviti. Tudi tu je besedica nemogoče zelo pomembna. Potrebno je resolucijo prevesti. Moj materni jezik je nemščina in ne angliščina, torej moramo to poročilo tudi prevesti. Zato bi si želel, da bi svet popustil in nas ne postavlja pred gotova dejstva. Še prav posebno, ker sem se pogovarjal po telefonu z vašim veleposlanikom pred sestankom Koreperja, ko je postalo nekoliko bolj kočljivo, se skupaj pa se ni več javil. Od 13. včeraj sem skušal doseči člane, ko sem slišal, da je prišlo do zastojev. In ko prihaja do težav, ki jih moramo razrešiti, potem pričakujem, da bom imel tudi partnere na drugi strani telefonske linije in da bomo rešitev iskali skupaj. Zelo me zanima, kako vse skupaj ocenjujete, kajti to, da je nemogoče to odpreti, ni več res, kajti videli smo, kaj vse je mogoče. Hvala lepa. Verdes. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Romeva. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko, kar sem želel povedati, je bilo že izrečeno in eh, zaradi časovnih omejitev bom takoj prešel k bistvu. Hvala lepa, gospod minister, da ste z nami. Še enkrat pa bi rad spomnil na to, kaj je ključna tema. V parlamentu smo glasovali o tej temi in imeli smo pomemben argument, veliko političnih skupin biti proti sporozumu SWIFT. Kajti parlament se ni odeležil pogajanj in to je bila za nas pomembna točka. To pa ni bil edini argument. Kot sem dejal, je bil to tehten, pa nezadosten argument. Naša politična skupina tega ni mogla podpreti in zato smo bili proti sporozumu SWIFT. Takrat smo jasno povedali, da obstaja temeljna težava in temeljna težava se mi zdi obstaja še danes. V preteklih mesecih nismo dobili jasnega dokaza za to, da bi izmenjava med podatki med EU in ZDA bila ustrezno urejena. To niso samo postopkovna vprašanja, to so vprašanja ključnega pomena. In ko govorimo o ključnih vprašanjih, moramo omeniti tudi to, da ta instrument ni samo potreben, temveč je tudi koristen. Seveda pa obstajajo velika tveganja, ker lahko kršimo temeljne pravice in tudi temeljno evropsko zakonodajo. In tega še vedno nismo razrešili. Še vedno je to vse pred nami. Vse skupaj je nekoliko zmedeno. Vsi govorijo, da je ta sporozum potreben, govorijo, da moramo glasovati julija o tem. Če pričakujete to, potem morate tudi popuščati. Ni tako enostavno. Enkrat smo ta sporozum že zavrnili in ni nemogoče, da bi se to zgodilo še enkrat. Zato morate mobilizirati večino v tem parlamentu. Torej, bodite previdni in odgovorni. In ne govorite vedno o tem, kako potreben je ta sporozum. Potrebno je videti in spoznati tudi tvegena, ki so s tem povezane. Še eno temo bi rad omenil. Če boste imeli čas, mi prosim odgovorite. Središče za priseljence. Taborišča imamo Sprejemne centre imamo tudi v Španiji in eh, ne vem, koliko ste o tem govorili na zasedanjih sveta. Rad pa bi zvedel več o teh sprejemnih centrih za nezakonite priseljence. Um, Kirkop? TFT. Hvala lepa. Tudi jaz imam pripombe v TNFTP, vendar pa to bi rad storil v kontekstu ministrovih pripomb, še prav posebno, kar se čezatlantskega odnosa med EU in ZDA tiče. Tu imamo vrsto vprašanj, ki so še pred nami, nekaj je povezanih s proti terorističnim bojem in tukaj je odnos zelo pomemben. In rad bi, da bi minister o zaključnih pripombah spregovoril o bolj splošnem odnosu med EU in ZDA, glede na izjavo iz Toleda in druge pristope in pobude, kot je PNR in ostale vprašanja, kjer si zelo prizadevamo v tem trenutku. Če si ogledam te NFTP, si se osredotočamo na to že nekaj časa, potem seveda čestitam poročevalcu, gospodu Alvaru, za opravljeno delo. In če si pogledam, kje smo danes v primerjavi s takrat, ko smo zavrnili predloge, potem je podoba posem drugačna. Še prav posebne čestitke veljajo prijateljem v ZDA. Odnos je bil okrepljen glede njihovega interesa za naš parlament, glede njihove pripravljenosti pogovarjati se z nami. Prej tega morda ne bi bilo možno doseči. Pravila so se po Lizbonski pogodbi spremenila in tudi odnos vendar pa čestitam oblastem ZDA za to, kako so se lotile tega vprašanja zelo odprto in zelo pregledno. Ne gre za kritiko, minister, vendar pa moram reči, da je kar nekaj institucij Evropske unije bilo nekoliko manj dosegljivih za nas, kot so bile oblasti ZDA. Vendar pa gospod Alvaro nas je spomnil, čeprav je to sporazum in upam, da iskreno upam, da bomo ta sporazum lahko kmalo sprejeli, čeprav je to čezatlantski sporazum in je to vprašanje, ki ga moramo razrešiti na interinstitucionalni podlagi v Evropi. Mislim, da je eden od načinov, kako ravnati s temi mednarodnimi sporozumi, da zagotovimo, da bo naša stran Atlantika enotna. Preden se o tem pogovarjamo z našimi kolegi prek Atlantika. Zato sem razočaran, da je kar nekaj razumnih zahtev parlamenta bilo nekoliko zanemarenih. Ignorirali so nas. Naj podam še nekaj pripomb, potem pa bom utihnil. Rad bi si, da bi to zadevo zaključili kar se da hitro in moja skupina bi si želela sporozuma že julija kajti obstaja težava varnostnih vprašanj, torej obstaja nekakšen vakum. In mislim, da ne smemo podcenjevati dosežkov, ki jih že imamo pred sabo. Čeprav še imamo dve, tri vprašanja, ki so ne razrešene in z enim se ukvarja gospod Alvaro, to je pregled triletnega obdobja, z nekaj dobre volje bi to morali doseči. Dosegli pa smo veliko, kar se evropske navzočnosti v tem postopku na drugi strani Atlantika tiče, smo dosegli nekaj zelo pomembnega. Če bomo s tem ravnali ustrezno, bo to ukrepilo odnos med EU in ZDA. To tudi na drugih področjih, kjer resnično sodelujemo za to, da bi se borili proti terorizmu. In to je pomembna stvar. Tako da mislim, da smo dosegli pomemben napredek. Želim si, da bi hitro napredovali. Ne želim, da obtičimo pri zadevi, ker bi z malo dobre volje lahko razčistili vse takoj. In kot je dejal gospod Alvaro, bi potem lahko imeli krajši časovni razpored. To mora biti v interesu vseh. Še prav posebno, gospod minister, ne samo v vašem interesu in vaših kolegov, temveč tudi vaših naslednikov novega predsedstva da bi zaščitili vse naše državljane tako tukaj, kot v ZDA pred terorizmom. Zato smo tu. Pri tem moramo pomagati. Prosim, ne dovolimo, da bi to zadevo še bolj zapletali zaradi pomankanja volje po sodelovanju. Hvala lepa. Hvala, gospod Kirchhoff. Gospod Tavares za GUE. Dobro jutro. Gospod minister, hvala lepa za vašo izjavo. Kaj sploh je TFTP? američani iz Washingtona nam pravijo, da to zadeva 90 milijonov sporočil o finančnih transakcijah v ZDA, to je pošiljanje podatkov v svežnju in to je več kot milijarda sporočil na leto iz Lizbone v Pariz, iz Düsseldorfa v Varšavo, v London, nič se ne bo spremenilo. In to je zelo pomembno z ozemeljskega vidika. Prav gotovo si želimo, da bi evropski podatki ostali na evropskem zemljišču in da bi jih obdelovali v skladu z evropsko zakonodajo. Tega pa sedaj ne bomo dosegli. Evropejci v Düsseldorfu, v Lizboni, v Londonu nas bodo ocenjevali na podlagi tega. Kredi, številka njihove kreditne kartice bo torej poslana v ZDA in upoštevati moramo močne sosede, kot je Rusija. Tudi oni so podvrženi terorističnim grožnjam in morda bodo tudi oni kdaj zahtevali podobno od nas to, ta prenos podatkov v svežnju. Špansko predsedstvo je povedalo, da se bo sicer pogajalo o tem. Pravijo, da ne bomo pošiljali podatkov v ZDA, morda jih bomo posiljali v Rusijo, Rusija pa jih bo morda pošiljala v Belorusijo. Mislim, da sta komisija in svet tukaj zelo naivna, zelo neodkrita, nepoštena pri izvajanju pogajanj. Iz notranjih razlogov in iz razlogov zaščite podatkov smo lahko zaskrbljeni, kajti varovanje podatkov ni zagotovljeno v tem sporazumu ta sporazum ne spreminja ameriške zakonodaje in v skladi z ameriško zakonodajo bodo evropejci, ki ne prebivajo v ZDA, še vedno podvrženi diskriminaciji. Potem pa moramo pozoriti še na eno pomembno notranje vprašanje. Zadeva pravico do tega, da bi obravnavali zahteve ZDA v zvezi s SWIFTom. To nima nobenega smisla. Ta naloga ne spada v okvir pristojnosti Europola. Na voljo pa imamo ustrezne instrumente za to. To je Evropski nadzornik za varstvo podatkov, tega nihče sploh ne omenja. Tudi Eurojust ni vključen v to. Sedaj pa tisto bistveno. Mandat sveta je, da od komisije zahteva, da se v, da se v kontekstu pravnega okvirja pogaja. Mislim, da tukaj kršimo pogodbe. Europol tega torej ne sme izvajati, ne sme početi. Zanimivo pa mi je, da po začetku Lizbonske pogodbe začne veljati postopek soodločenja, ampak ne soodločenja med svetom in belo hišo, ampak med svetom in parlamentom. Dva vidika sta potencialno dobra v tem sporazumu, ampak nista še zdaleč ne tako dobra, kot bi lahko bila. Najprej spremljanje. Swift je komercialna družba, v kateri dela ogromno ljudi, so tudi v Washingtonu in kjerkoli že. Bili smo v Washingtonu, videli smo, kako poteka prenos podatkov, pokazali so nam predstavitev v PowerPointu. Ugotavljamo pa, da mi pošiljamo podatke v ZDA, Ne vemo pa, kje se ti podatki obdelujejo. Swift ima tam ducate ljudi, mi pa bomo imeli morda eno osebo. Ne vemo sicer, kdo ta oseba bo, zanima pa me, kako bo to osebo komisija imenovala. Vsekakor pa mora ta oseba najprej obiskati parlament, kajti parlament kot edino neposredno izvoljeno telo, organ v EU mora to potrditi. Ne gre samo za pogodbo med svetom in EU. Ne, oseba, ki bo šla v ZDA, da bo zagovarjala in zastopala evropske državljane, mora biti podvržena tudi parlamentarnemu pregledu. Gospod Alvaro ima prav, zahtevati moramo tri leta. Ta parlament že dolgo dela na tem in tega ne želimo opustiti. Želimo si, da bi se podatki obdelovali na evropskem teritoriju v Evropi. Ne želimo si, da bi TFTP veljal za vedno. Upoštevati moramo evropske interese. Mi smo tukaj pet let za to, da spremljamo dogajanja, ki se bodo izvala v teh petih letih in upam, da bodo ljudje to vedeli, ko glasujejo o tej pogodbi. Gospod Brgecijo. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo na kratko. Zdi se mi, da so Španci naši prijatelji, da so zelo blizu tistemu, kar tudi mi zastopamo. Zato hvala lepa gospodu ministru. Bi pa rad temu predsedstvu in naslednjemu predsedstvu povedal, da je treba res zelo jasno odločati, zagovarjati varnost vlakov, zlasti vlakov visoke hitrosti. Nezakonito priseljevanje. Gospod minister, zagotovo veste, da je na področju sredozemlja bil dosežen precejšen uspeh, ko gre za preprečevanje tega grozljivega pojava. Vendar je rezultat bil dosežen zahvaljujoč dvostranskim sporazumom. Naš minister Maroni je sklenil zelo pomembne sporazume tudi z Libijo in pravzaprav je skoraj da v celoti uspel preprečiti to vrstno trgovino z ljudmi preko ladij. Zato me zanima, gospod minister, ali ne bi tiste države članice, ki se soočajo s takšnimi težavami, naprimer Grčija, morale biti deležne veliko večje podpore strani Evropske unije. Zanima me tudi, kaj se dogaja s to slavno evropsko strategijo boja proti tovrstnim pojavom Mislim, da bi morali storiti veliko več na tem področju. Posamezne države članice so dosegle dobre rezultate, vendar bi vse skupaj bilo lahko bolj uspešno in trajalo dlje časa, če bi imeli na voljo evropsko strategijo. Zlasti, če si pogledamo, kakšne odnose ima Evropska unija s številnimi od teh držav. Mislim, da imamo tu res močan vzvod, ki ga lahko uporabljamo. Gre, kot sem že povedal, za sporazume, ki jih je naprimer sklenila tudi Italija in ti sporazumi bi lahko služili kot zgled. Spoštovani gospod minister, na koncu pa mi dovolite, da omenim še slogan, ki ste ga sami izpostavili. V boju proti terorizmu moramo biti odločni, vendar strpni. Naj še enkrat ponovim, strpnost, človekove pravice, meni se zdi to nekaj samo po sebi omevnega, hvala Bogu. Ampak, kadar se soočamo z zelo resno grožnjo, kot je grožnja terorizma, bi morali biti predvsem odločni. Ne bi smeli zaradi strpnosti na nek način omogočiti to, da bi naprimer islamski centri ali mošeje postala nedotakljiva mesta, kamor ne bi smeli poseči. Ne smejo obstajati taka zatočišča za terorizem, pa naj se gre za baskovski terorizem, za islamski terorizem ali katerikoli drugi terorizem kakršnekoli barve. Tudi z tega stališča, če se vrnem nazaj na temo TFTP, se mi zdi, da bi Evropska unija res morala odločno podpreti sporazum in dosežke, ki so bili v zadnjem času izpostavljeni. Na mednarodni ravni se soočamo s številnimi grožnjami. Misliti moramo tudi, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Namreč deležni bi lahko bili tudi zelo umazanih napadov, naprimer kemičnih napadov. Boriti se je treba proti terorizmu, Zato moramo biti zvesti, odločni in se pri tem zavedati predvsem tega, da je Evropska unija v zadnjem, li, zadnjem obdobju dosegla precej rezultatov. Hvala lepa. In gospod Brons v imenu samostojnih poslancev bo zaključil prvi krok. Hvala, gospod predsednik. Gospod Perez je opozoril na to, da bi naj morali imeti skupne evropske vrednote. To je samo majhen del njegovega govora, ampak to bi lahko podpiralo celo njegov govor in celo razmišljanje EU in veliko razprave danes. Mislim, da moramo jasno ločevati med tem, kar sami imenujem proceduralne vrednote. To so vrednote, ki zagovarjajo demokracijo, svobodo izražanja, svobodo do združevanja in tako naprej. In vsebinskimi vrednotami, na drugi strani politične vrednote, ki niso ključne za delovanje demokratičnega sistema in ki bi jih v kontekstu EU lahko povzeli kot socialni liberalizem. Te vrednote so nekaj, kar spoštujejo. Spoštuje veliko ljudi, ampak če, jih, če jim nasprotujemo, to ni samodejno narobe. Če bi morali začeti s prejetjem določenih urednot, potem bomo demokratične skupščine spremenili v sovjetski stil demokracije. Proceduralne urednote, demokratične urednote moramo obravnavati kot prave, dobre, vendar ne smemo zavirati svobodne razprave in misel za to, da te urednote povežemo v neko mrežo nepremišljenih predpostavk, ki bi lahko vodile v socialni liberalizem. Izvajanje agende socialnega liberalizma lahko ovira demokratične proceduralne urednote, naprimer demokracijo, to smo videli v številnih državah članicah. Nobenega poslanca ali člana odbora ali španskega predsedstva ne obtužujem tega, ne začenjam iz predpostavke, da je vse v redu. Vendar zdi se mi, da je v okviru teh institucij mnenje, da lahko misliš in rečeš karkoli želiš, dokler spremeš našo socialno agendo v zvezi s katerimi koli premisami, ki sledijo. Hvala. Sedaj bo španski minister odgovoril na prvi krok vprašanj. Muchas gracias, <clears throat> señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Jongen, dos, eh. Svoje odgovore želim razdeliti v dva dela. Najprej želim podati svoj odgovor na komentarje v zvezi s prvim delom, prvo polovico mojega govora, potem pa se bom vrnil na komentarje v zvezi z TFTP nekateri govorniki so govorili samo o TFTP-ju, drugi pa so ga omenjali v svojih pripombah. Najprej bom odgovoril gospodu Diazu de Meiri. Hvala lepa za vašo podporo dejavnostem predsedstva. podal je nekaj komentarjev, zaprosil pa me je tudi za nekaj pojasnitev v zvezi z azilom. V svojem govoru sem povedal, da je špansko predsedstvo delalo na tem, da bi zagotovili, da evropski sistem za azil postane realnost. Nadaljujemo z delom, ki ga je začelo švedsko predsedstvo. Pred šestimi meseci sem že povedal, da je vprašanje azila zelo zapleteno vprašanje. To je vprašanje z več občutljivimi točkami v nekaterih državah članicah. Nekatere države članice imajo celo diametralno nasprotna mnenja. Zato je to težka naloga za komisijo in svet, kaj te institucije se prav tako ne strinjajo popolnoma v vseh točkah to samo še dodaja k zapletenosti vprašanja. Še, še vedno nadaljujemo z delom na, v podpornem uradu na Malti. Pripravljamo delo tudi v, v okviru direktive in naše mnenje je, da je to dobra osnova za širjenje sodelovanja na področju azila med državami članicami. Zbiramo torej informacije in izkušnje to bo nek forum, kjer lahko dosežemo napredek na področju politik o azilu. Sprostili bomo ustrezno financiranje, zato da vzpostavimo ta urad, kako je povdaril tudi gospod Diaz de Meira, o tem nisem govoril na dolgo in široko. Obravnavali pa smo tudi druga odprta vprašanja. imamo dve direktivi. Obstoječe instrumente smo poskušali izkoristiti tako, da bi uvedli ukrepe v praksi, hkrati pa nadaljevali z delom, ki je že bilo začeto. Strateškim odborom smo prav tako sodelovali, imeli smo srečanja z obema organoma, imel sem celo razpored srečanj, morda sedaj ni pravi čas, da vam razlagam o tem koledarju. Lahko pa vam vseeno povem, da smo imeli številna srečanja z različnimi delovnimi skupinami in odbori, v katerih smo preučevali direktive, ki jih imamo na voljo, zato da bi izbližali stališča. Dva glavna ukrepa sta kvalifikacije in postopek. Pri obeh smo imeli zamude, še posebej kar zadeva direktivo o pogojih za sprejem. Želeli smo zagotoviti čim višjo stopnjo harmonizacije. Povem vam lahko, da smo uspeli zagotoviti harmoniziran pristop k celotnemu svežnju za azil, namesto da bi se posvečali samo posameznim vidikom. Res pa je, da v svežnju za azil obstajajo določene skupna vprašanja, ki bi jih morali obravnavati hkrati v vseh treh direktivah. Zato, da posamezne direktive ne bodo šle v različne smeri. Zagotoviti smo želeli, da bodo vse direktive na enaki stopni, oziroma da bosta prvi dve direktivi na enaki stopni kot direktiva o pogojih za sprejem. V sporozumu iz Dublina smo že zapisali, da bomo še naprej nadaljevali z delom na tem področju. Ne bom zanikal, da obstajajo velike razlike v mnenjih v zvezi z vsemi tremi direktivami. Tudi, kar zadeva temeljna načela svežnja za azil. Naprimer, skupni sistem za azil je takšen, da je pravna podlaga zelo različna v različnih držav članicah. No Skušali smo napredovati na tak način, da bi vse te direktive, ki so del svežnja, bile deležne enakega razvoja, kajti le tako bi lahko istočasno dosegli skupni rezultat. Vendar priznam, da je sicer na prvi pogled ta tema enostavna, vendar je dela ogromno. Ne bom omenjal mladoletnikov brez spremstva, zato ker je državna sekretarka že včeraj govorila o tem. Potem v zvezi s policijskim sodelovanjem ste spraševali o skupnih preiskovalnih enotah in skupnih enotah za sodelovanje. Seveda obstaja razlika med obema ekipama ko gre za skupne preiskovalne enote, sodelujejo policisti, civilni, civilisti in sodniki. Ko pa gre za skupine policijskega sodelovanja, gre pa za policiste v uniformi, naprimer. Če gre, do, če gre naprimer za nogometno prvenstvo, ki je potekalo v Avstriji pred nekaj leti, takrat so vse države članice sodelovale v okviru policijskega sodelovanja. Tam so bili uniformirani policisti. Francija in Španija se skupaj borita tudi proti etinemu terorizmu. Gre skratka za skupine civilistov, ko gre za preiskovalne enote in za skupine uniformiranih policistov, ko gre za policijsko sodelovanje, ko gre za dejavnosti preprečevanja na velikih dogodkih, ko gre za naprimer prvenstva, za organizacijo vrhov, takrat policisti skupaj sodelujejo. Kaj ti na teh dogodkih sodelujejo potem tudi državljani. Gre skratka za ločene dogodke. Potem boj proti kriminalu, tudi na tem področju smo dosegli velik napredek. Govorili ste tudi o tem, kaj lahko Europol stori, ko gre za odkrivanje finančnih sredstev za terorizem. Veliko je bilo storjenega na tem področju, tudi ogromno takšnih tokov smo odkrili, vendar je to delo, ki ga opravljamo skupaj s posameznimi policijskimi enotami. Nekatere operacije so znane zato, ker so bile tudi javno objavljene, predvsem zato, ker smo dosegli velik uspeh. Omenjali ste tudi Europol, o tem se bomo še razpravljali še pogovarjali, do leta 2013 moramo pripraviti nove okvire za Europol. Želimo si kot predsedstvo seveda, da bi Europol dobil večje pristojnosti, to je stališče naše države, tudi stališče predsedstva, vendar bo Španija tudi v prihodnje zagovarjala to, da je treba Europolu podeliti nove pristojnosti. Hvala lepa tudi Klodu Morajsu za izraženo podporo delu, ki ga je upravilo špansko predsedstvo. Res je, da je štokolemski program tak, da vključuje praktično vse, skoraj da vse tiste zadeve, ki države članice skrbijo, so vključene v štokolemski program. Komisija je pripravila tudi akcijski načrt, vendar je v tem načrtu opredeljenih kar nekaj prednostnih nalog, ki so po mojem mnenju prav zastavljene. Imamo prednostne naloge, imamo časovnico, imamo tudi jasno porazdeljene odgovornosti. Mislim, da je ta akcijski načrt zelo dober in nam bo tudi pomagal pri izvajanju tega štokolemskega programa v praksi, kot veste, gre za zagotavljanje varnosti. Potem ste me spraševali še o različnih perspektivah delovanja. V zvezi s tem lahko povem samo to, da gre tu za postopek soodločanja, zato bomo morali sodelovati. Ministri za pravosodje in notranje zadeve delujejo v ločenih forumih. Kot veste, so ta ministerstva v državah članicah tudi različno organizirana. Pri nas imamo dve ločeni ministerstvi, v nekaterih državah sta ti dve veji združeni pod eno ministerstvo, To, kar bom povedal, je politično korektno, vendar je to tudi dejstvo. Takšna organizacija ima svoje prednosti in tudi svoje pomankljivosti. Mislim, da ima na srednji rok več prednosti kot pomankljivosti, vendar na kratki rok ravno obratno, kajti oblikujeta se dve skupini na mesto ena kar pomeni, da smo na določenih področjih storili korak nazaj. Vendar bo vedno zagovarjal to, kar smo zagovarjali v preteklosti. Glede azila sem že povedal svoje mnenje. V določenem trenutku bomo morali stvari speljati, sprejeti direktivo, eno ali drugo, vendar imamo tri direktive, sedaj je treba izbrati samo tiste skupne elemente, tako da ne bomo vedno znova samo prenavljali pogodb direktive samo opredeljujejo horizontalne smernice za področje azila. Bomo pa morali sprejeti nove ukrepe na podlagi jasno opredeljeni poli opredeljenih političnih kriterijev. Potem ste omenjali tudi gospod Romevak. delovanje posameznih odborov v državah članicah, ko gre. Za, za centra za sprejem migrantov, veste, da tu sodelujemo v Španiji tudi z Rdečim križem, kako poteka to v drugih državah, ne vem. Potem je tu še TFTP ki bi ga rad na kratki om, omenil, kaj ti komisarka Malmström je o tem že govorila, tudi na plenarnem zasedanju sem sam govoril o tem, bi pa vseeno rad če izpostavil par stvari. Gospod Alvaro bo verjetno na koncu izpostavil še kaj. Res je, da se nam mudi. Pa ni špansko predsedstvo tisto, ki bi se mu tako mudilo Mislim, da se vsem nam mudi, evropskim državljanom, državam članicam, parlamentu, tudi ZDA. Gotovo je, da je to instrument TFTP, s katerim bomo izboljšali svojo varnost. Varnost bo zaradi tega večja. Zaenkrat je ta instrument prekinjen, zato ker od februarja ne prejemamo več podatkov, Tako da je situacija v tem trenutku primerjavi s tisto pred februarjem precej drugačna. Mislim pa, da se res vsem hudo mudi, ne samo španskemu predsedstvu, temveč vsem. Vsi se zavedamo, da je treba stvari na tem področju čim hitreje zaključiti. Zato bi morali jasno opredeliti tudi časovne faze. Evropska unija si želi vse skupaj čim hitreje pospraviti pod streho. Naj vas spomnim samo na to, gospod in gospodje, da je svet 10. maja potrdil mandat komisiji. Komisija je pa 24. marca podala svoj predlog za mandat. 10. maja ga je potrdil svet, 8.5. je parlament oblikoval resolucijo, v katerem je potrdil ta mandat, sedaj smo junija in že govorimo o tem, da se čim hitreje sklene ta sporazum. Časovni okvir je bil zelo kratek, vsi smo prevzeli svojo odgovornost, ne samo z Evropska unija, temveč tudi ZDA, ki so pokazali precejšno fleksibilnost v času pogajanj. Potem pa še nasplošno gledano. TFTP se je res spremenil. Ta sporazum, ki ga sedaj potrjujemo, se vsebinsko razlikuje od tistega, ki ga je parlament zavrnil, zato ker smo izboljšali tiste zadeve, za katere je parlament zahteval, da se izboljšajo. Kajti komisija je takrat rekla da, svet prav tako, parlament pa je bil proti. Zato smo v ta nov sporazum unesli tudi spremembe za katere je parlament želel, da se unesijo. Spremenili smo vse tiste elemente, proti katerim je bil Evropski parlament ni meneč sram priznati, da je prišlo do vsebinskih sprememb prav zaradi želja parlamenta. Zagotovili smo večjo preglednost tudi na strani ZDA, upoštevali smo načelo subsidijarnosti, dosegli smo tudi kompromis z ZDA, da bi te FTP lahko obstajal tudi v evropski obliki, da bi EU imela svojega Zagotovili smo tudi veliko večjo varstvo podatkov. Pomembno je, da se zagotovi ustrezen upravni in pravosodni nadzor in zaščita, predvsem pa ne smemo biti diskriminatorni do evropskih državljanov. Predvsem, ko gre za primere preiskav evropskih državljanov, potem so tu še podatki, ki jih posredujejo tretje države. Vnesli smo ogromno varovalko, ta sporazum, sporazum pa naj bi veljal pet let. Gre za sporazum te FTP, ki je, kot rečeno, drugačen od tistega sporazuma te FTP, ki ga je vaš parlament zavrnil. Predvsej se razlikuje od prejšnje različice in v tej novi različici sporazuma smo v veliki meri upoštevali tudi predloge parlamenta. ZDA so bile zelo fleksibilne, tudi komisija je, po mojem mnenju, zelo dobro izpogajala ta sporazum. Naj pa na koncu omenim še to, kaj se je dogajalo ob koncu pogajanj. Mislim, da je bila gospa Malmstromova z vami 9. junija. Takrat je predstavila tudi osnovne smernice tega sporazuma, ki še ni bil podpisan. Prisluhnila je stališčem političnih skupin in rekla je, da bo pripravila nov sporozum, kar pomeni, da je upoštevala tudi vaše predloge. Nov sporozum z EDA je bil podpisan 10. junija. Sporazum, o katerem smo se že predhodno dogovorili, je bil po tem obisku dodatno spremenjen upoštevali smo pomisleke ne samo držav članic, temveč tudi političnih skupin iz vašega parlamenta. Vnesli smo določene spremembe. Svet je upošteval želje političnih skupin in v tej luči tudi spremenil besedilo. Gospod Alvaro ima prav, ko pravi, da smo ZDA in tudi komisijo prepričali, da se je treba še enkrat pogovoriti o tem sporazumu. Predvsem je bil problematičen člen 12.1. Nekdo z evropske strani, bodi si komisija, mora imeti možnost nadzora nad podatki, ki jih bodo zahtevali ZDA kajti ZDA bodo odgovorne za delovanje sporozuma SWIFT na njihovi strani. Zato smo tudi spremenili 12. člen, ki je sedaj formuliran na tak način, da so upoštevane tudi želje parlamenta. Komisijo in ZDA smo prepričali, da je res treba še enkrat odpreti ta sporazum, ker je treba spremeniti člen 12. Svet je skušal unesti še določene druge zadeve, ki so skrbele politične skupine, zato smo se tudi stalno pogajali z vsemi političnimi skupinami, tudi z gospodom Alvarom smo se večkrat pogovarjali. Naprimer, unesli smo tudi izjavo o tem sporazumu. Rekli smo, da če bomo nekega dne podpisali globalni sporazum o prenosu podatkov ZDA, bo moral ta nov sporazum biti ustrezno odražen tudi v sporazumu TFTP. Svet je upošteval pomisleke parlamenta in to je edino prav. Kaj ti, če bomo z američani sprejeli globalni sporazum o varstvu podatkov, mora ta globalni sporazum biti vezan tudi na sporazum TFTP in tam ustrezno odražen. Svet je dal soglasje k temu in je upošteval tudi pomisleke parlamenta v zvezi s tem. Potem je tu še Europol. Europol ima pravosodni nadzor v svojih rokah. Eden izmed poslancev je omenil Europol. Zagotovo Europol ima nadzor. So se pa res pojavili pomisleki glede vloge Europola. Zaradi pomislekov, smo v svetu sprejeli še eno resolucijo v zvezi s tem, na kakšen način in v katerih pogojih bo lahko Europol obdeloval prošnje ZDA po dostopu do teh podatkov. Europol bo tisti, ki bo preverjal, ali so zahteve ZDA skladne s porazumom, ki smo ga podpisali, tudi skladne s pogodbo. svet je sprejel dve resoluciji. V tem zadnjem tednu smo sprejeli dve resoluciji, v kateri smo upoštevali tudi pomisleke parlamenta. Kot rečeno, spremenili smo 12. člen izredno na željo parlamenta, ki je želel, da se zagotovi večji nadzor nad SWIFT operacijami tudi v ZDA. Res je, da je tudi gospod Alvaro podal kar nekaj predlogov, o teh smo se z njim pogovarjali. Moram pa reči, da je svet vzel na znanje vse te predloge. Določene stvari, gospod Alvaro, smo tudi spremenili. Vam bom povedal, kaj smo storili. Sto odstotno sicer nismo upoštevali vaših predlogov, smo jih pa v veliki meri. Naprimer, v sklep sveta, v drugi člen, smo unesli tudi kompromis. In sicer, da mora komisija v roku enega leta predstaviti neko pravosodno schemo, znotraj katere bo upravičila obstoj sporazuma TFTP. Ta sklep je pravno zavezujoč. To je odločitev, ki smo jo sprejeli predvčerajšnjim, prav zaradi pogovorov, ki smo, ga, smo jih imeli z gospodom Alvarom in s komisijo. Gre za sklep sveta. Ne gre samo za neko priporočilo. Koreper je včeraj to potrdil, zato smo tudi oblikovali člen, ki je pravno zavezojoč za komisijo. Komisija mora oblikovati zakonski okvir, znotraj katerega bomo lahko ta sporazum TFTP tudi izvajali. To je predpogoj, če želimo, da se zagotovi obstoj tega sporazuma TFTP. V enem letu mora komisija storiti vse za to, da bi bilo možno izvajati sporozum v okviru tega zakonskega predloga. Potem pa še tretji člen. V tretjem členu piše, da če v petih letih ne bo evropskega TFTP-ja, potem bomo morali pri pregledu pogodb to tudi upoštevati. Kar pomeni, da moramo to storiti. Če tega ne bomo storili, bomo morali določene stvari spremeniti in pregledati tiste stvari, ki so trenutno za nas samoumevne. Naprimer to, da Europol obravnava zahteve ZDA in ugotavlja, ali so skladne s porazumom ali ne. Sporazum ZDA bo veljaven pet let, res je, da ga lahko obnovimo in vsaki šest mesecev lahko pravimo tudi pregled sporazuma, vendar se mi ne zdi razumno. Ne zdi se mi razumno in to vam bom vsem povedal, da sprejmemo pravno zavezojočo odločitev, ki pravi, če Evropa ne bo organizirala evropskega TFTP-ja, potem ne bomo imeli čez tri leta sporazuma s TFTP, ZDA. Če evropejci ne bomo imeli sporazuma TFTP na naši strani, potem bo sporazum ZDA veljal samo tri leta. Mislim, da bo to težko pojasniti ZDA, kaj pravzaprav pomeni takšna klauzula. Gre pravzaprav za enostransko možnost spreminjanja sporazuma, ki ne bi veljal pet let, ki pa bo potem veljal tri leta. Vse pa je odvisno od tega, kaj bomo storili evropejci. Če ne bomo izpolnili svoje naloge, bomo spremenili sporazum ZDA, ki naj bi trajal pet let in mislim, da bo takšno stališče težko braniti. Vsem bi rad povedal tudi to. da se obdobje treh let sploh ni pojavljalo vse do zadnjih faz pogajanj, niti v resoluciji Evropskega parlamenta tega ni omenjeno. Tudi pooblaščenec za varstvo podatkov ni omenjal časovnega obdobja, omenjal se je samo nek razumen rok. V zadnjih dneh pogajanj se je pravzaprav pojavil ta časovni okvir, Ne bom se spuščal sedaj v pravno razpravo, sicer bi to lahko storil, ampak nekateri pravniki v svetu menijo, da takšna formulacija ni primerna. Predvsem zato, ker je v nasprotju s predlaganim trajanjem podpisanega sporazuma. Vendar je politično gledano to klauzula o enostranskem pregledu in spremembi sporazuma ZDA po treh letih sporazuma, ki naj bi trajal pet let. Če ne bomo v treh letih zmožni evropejci oblikovati sporazuma te FTP za evropsko stran, potem se bo spremenilo tudi trajanje sporazuma z ZDA, ki naj bi trenutno veljal pet let. Gospe in gospodje, zaključujem, gospod predsednik. če bi ena od obeh strani želela, da bi ti FTP sporazum trajal samo tri leta, potem bi lahko preprečili, da se sploh oblikuje te FTP za evropsko stran. Lahko temu nasprotuje komisija, svet ali pa država članica. Če katerakoli od teh strani zahteva, da sporazum traja samo tri leta na mesto pet, se to lahko izpolni. Lahko samo nasprotujete evropskemu delu TFTP-ja. Ne vem pa, ali je v našem interesu, da prekinemo sporazum, ki naj bi trajal pet let že po treh letih, vsaj glede na to, kakšna pogajanja smo imeli. Kot rečeno, Že v zadnji fazi smo upoštevali tudi predloge parlamenta, ne bomo menjal predhodnih faz, kjer smo upoštevali predvsem mnenje komisije. V zadnji fazi smo upoštevali želje parlamenta, se o vsem še enkrat pogajali, spremenili smo člen 12.1, spremenili smo funkcijo Europola, spremenili smo tudi določene stvari v zvezi z zbiranjem podatkov. Je pa res, da v ta sporazum nismo stotstotno vključili vseh želja posameznih strani. Smo si pa vsi izredno prizadevali za to, da se sklene ta sporazum, kajti ta sporazum bo prispeval tudi k zagotavljanju varnosti evropskih državljanov in državljanov v ZDA. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala lepa. Drage poslanke in poslanci čas nas priganja. Zato prosim, da se vsi držite časa. To je zelo občutljiva razprava, zelo kontroverna razprava. Je tudi razprava, o kateri smo veliko, smo, ki smo jo veliko krat imeli v Evropskem parlamentu. Seznam govornikov za drugi krok je zaključen in vsak bo imel dve minuti za to, da bomo lahko dobili odgovore na vsa ta vprašanja. Veliko priložnosti smo že imeli za razpravo o teh vprašanjih. Enega stališča ni. Prav gotovo se bo izkazalo, da glede na to, da smo že imeli veliko razprav o tej temi, veliko vprašanj. Zato mislim, da boste prav gotovo veliko izvedeli v tem drugem krogu. Gospod Tavares, če smem. Imeli smo možnost, da razpravljamo o tem. Veliko priložnosti smo že imeli, ampak obljubili so nam, da bo na dnevnem redu samo TFTP. To je bilo na dnevnem redu včeraj, to je bilo preloženo, sedaj pa nimamo točke na dnevnem redu za TFTP. In to ministru omogoča, da ne odgovori na vprašanje o lizbonizaciji Evropola. In to je ključnega pomena. In želim, da se to zapiše v zapisnik. Da pravno službo zaprosimo za mnenje o lizbonizaciji Evropola zaradi mednarodnih pogodb. Seveda, ampak naj vas opozorim na naslednje. Gospod Alvaro, bi moral biti nekje drugi ob devetih, bil je pa tukaj ob 9.15, zato smo vprašanje TFTP uvedli v to razpravo, sedaj pa imamo splošno razpravo, ne samo o rezultatih španskega predsedstva, ampak tudi o TFTP-ju. Imamo sedaj drugi krok, prosim vas, omejite se na dve minuti, največ dve minuti. Gospod Busutil. Well, uh, Hvala lepa gospodu Rubalkabi za njegove, njegovo delo v teh šestih mesecih. Cenimo vaše delo, še posebej v zvezi z dosijem SWIFT. Še posebej zato, kar je predsedstvo doseglo v preteklih mesecih. Zahvaljujem se tudi Jonathanu Follu za njegovo delo. Veliko je dosegel na tem dosjeju, bil pa je tudi v generalnem direktoratu PNZ, odgovoren za to zelo pomembno področje. Sporočam vam, da vas bomo prav gotovo pogrešali v tem odboru in številni poslanci vas bodo morda sedaj iskali v odboru IMKO. IMKO, se opravičujem. Kakorkoli že, hvala lepa za vaše delo na dosijo TFTP. Strinjam se z vami, gospod minister, da smo dosegli zelo veliko. Dosegli smo veliko napredka in prav gotovo smo prišli zelo daleč od februarja. Natančno zato, ker bomo kmalo uvedli pristop po dveh tirih. To je to, kar si Evropski parlament želi. Za nas bi bila to zelo velika zmaga. S takšnim pristopom razumemo in sprejemamo nadaljevanje prenosa podatkov v svežnju, ampak pod dvema pogojama. Prvi pogoj je, da bi prenos potekal pod strogim nadzorom. Drugi pogoj pa je, da bi se resno zavezali k temu, da bi ustavili prenos podatkov v svežnju, tako da sprejmemo TFTP. Skoraj nam je že uspelo, ampak nismo še čisto tam. To je moje sporočilo za vas, gospod minister. Nismo še tega čisto dosegli, ni še čas, da nas zdravimo, še vedno nas čaka nekaj dela, če želimo to doseči julija bi morali imeti glasovanje o tem. Gospod Štraser je poročevalec v senci v zvezi s tem, ampak danes ni mogel biti tukaj, ampak on zahteva kakovost na mesto hitrosti. Skoraj smo že tam in prosim vas, gospod minister, imamo poročevalca, pa tudi vi ste tukaj, prosim vas, da izkoristimo te zadnje trenutke španskega predsedstva, da zagotovimo dogovor v zvezi s tem. Nismo še sicer tam, ampak vi lahko dosežete napredek. Hvala, gospod Infeld. Hvala, gospod predsednik. Obžalujem dejstvo, da imamo tako malo časa na voljo, kaj ti TFTP in PNR bi morali razpravljati danes. Kar se deva TFTP, povedali ste, da se je dogovor občutno spremenil. Sama se ne strinjam s tem, kaj ti vsebina je prenos podatkov v svežnju. To je razlika. Ali bomo prenašali podatke v svežnju, ali pa bomo prenašali tiste podatke, ki so potrebni za to, da bi preiskovali določene primere. Zelo preprosto je. Američani iščejo iglo, na nas pa je, ali jim bomo poslali iglo, ali jim bomo poslali cel kup sena, zato da bodo sami poiskali iglo. To je vse. Edino to je pomembno, vse ostalo je samo distrakcija. 12. člen je sicer pomemben, vse lepo in prav, če bomo dobili evropski TFTP, tudi to je lepo in prav, ampak to ni enako kot pridobivanje podatkov na evropskem ozemlju. Sami ste rekli, da ni bilo zahteve po treh, petih ali karkoli že letih v resoluciji parlamenta. To je res, ampak to pa zato, ker smo mi želeli, da bi vi poskrbeli za to, da se bodo podatki pridobivali v Evropi. Če to traje tri mesece, tri leta ali pet let. To je vseeno, ampak sama menim, da to ne sme trajati pet let. To ni prepričljivo, to ni verodostojno, zato se s petimi leti ne strinjam. To je nesorazmerno. Prav tako vas opozarjam na naslednje. EDPS je podal mnenje, ki je zelo skeptično, zelo negativno do tega in opozarjam vas tudi na to, da vsaj dve države članice, Belgija in Nemčija, ki prav tako menita, da je to obdobje petih let pretirano. In še nekaj v zvezi s PNR, premalo časa imamo, da bi o tem spregovorili. Prvič, kar zadeva časovnico, tukaj imam v mislih komisijo. Če komisija meni, da ne bo mogla izpolniti roka sredi julija za to, da pripravi svežen PNR in morda ima za to dobre razloge, potem komisijo vabim, da pride v naš odbor in nam razloži, zakaj ne morejo izpolniti tega roka. In drugič, od komisije in sveta želim vedeti, glede na to, da smo imeli velike spremembe v zvezi z izvajanjem ameriškega zakona o zasebnosti, ki vpliva na pravice evropskih državljanov, na podlagi tega me zanima, zakaj nas niste obvestili o tem, ali ste izvedli pravno oceno tega. Pravno mnenje, ki sem ga dobila sama, je, da to spreminja obstoječe dogovore. In trenutno naj bi spremenili standarde PNR, zakaj EU ni bila zastopana na tem sestanku, zakaj niso spregovorili, zakaj nas niste o tem obvestili. Komisija je prejela parlamentarno vprašanje v zvezi s tem od vseh poročevalcev v senci. Hvala. Gospod Koelja. Zidjac. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim se zahvaliti ministru v imenu španskega predsedstva. Vaša pomoč je bila zelo koristna, bili ste zelo skrbni na vseh področjih, s katerimi se ukvarjam sam. Podrobno ste me obveščali o vsem, še celo bolj podrobno kot običajno, tukaj imam v mislih dosijo zveze z agencijo, to zadeva zbirke podatkov. V zvezi z SIS-2, izgubo podatkov in tako naprej. Prav tako ste nam pomagali pri dolgoročnih vizumih in pri prenosu podatkov. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, ampak ne morem se vam zahvaliti za sodelovanje v zvezi z Romunijo in Bolgarijo. Tukaj so bile službe sveta v zelo slabem odnosu z parlamentom, celo provokativnem odnosu. Njihovi odgovori so bili čista provokacija. Povedali so nam le, kdo je bil na ustreznem sestanku, srečanju in nič drugega. Niso nam pa povedali, kaj se je tam dogajalo. To, nekaj primerov je bilo torej takšnih, ampak v splošnem je bilo sodelovanje s španskim predsedstvom zelo dobro in zato se vam zahvaljujem. Hvala. Euh, Hvala lepa. Nekaj v zvezi z azilom bi vas še vprašala. Vem, koliko dela je bilo opravljenega v času španskega predsedstva, vendar je dejansko prišlo do precejšnjega zastoja o razpravah, pri razpravah o azilnem svežnju znotraj sveta. Res je, da ste vzpostavili urad za podporo azilu, ampak to je vse potem imamo direktivo o pogojih za sprejem. Mislim, da se bo zaradi te direktive bistveno povečal tudi, povečal tudi upravno breme in stroški. Ne vem, ali je v tej fazi ta argument res veljaven. Ali bi res lahko zaradi tega argumenta omejevali azil. Verjetno bodo države članice skušale v okviru tega svežnja skleniti kar nekaj sporazumov, zaključiti določene dokumente, kajti želimo spostaviti skupno območje za azil. Zato, gospod minister, vas sprašujem, ali se vam zdi, da sploh še lahko v teh pogojih govorimo o azilnem svežnju, o skupnem azilnem območju, kajti ta besedila so vsa med seboj povezana in tudi morajo biti usklajena. Potem pa še drugo vprašanje. Ali se vam vsaj približno sanja, v kakšnem časovnem okviru delujemo? Ali bomo vsa ta besedila zaključili še v tem stoletju ali morda v prihodnem letu? Mislim, imam predvsem direktivo o pogojih za sprejem in azilni svežen v celoti. Hvala, gospod Keller. Svoje dve minuti bom prepustila svojemu kolegu. Nimamo časa, da bi spregovorili o azilu, priseljevanju in tako naprej, kajti sedaj govorimo o dveh drugih pomembnih točkah. On... Čisto na kratko o TFTP-u v Nemščini. Nekoliko sem presenečen zaradi odgovora sveta, kar se TFTP tiče še prav posebno, ker meni, da je ta triletni rok ponovno pred nami. Res pa je, da je parlament že od začetka dejal, da je prenos množičnih podatkov nekaj, kar ni v skladu z evropskim pravnim redom in da tega ne moremo sprejeti. Za nas je jasno, da si želimo rešitve, ki ne bo pomenila množičnega prenosa podatkov. Želimo še individualiziranega prenosa podatkov. Točno pri podrobnih preiskovalnih primerih za boj proti terorizmu. In mislim, da je postalo relativno jasno, da bo parlament samo z določenim rokom lahko potrdil ta sporozum. Nekoliko sem presenečen, da sedaj pravite, da ni mogoče doseči takšnega roka veliko je mednarodnih sporazumov, kjer imamo roke, kjer imamo pogoje za veljavo teh sporazumov. To je možno. In ne razumem, zakaj naj ne bi bilo možno imeti obvezujočega roka za veljavo sporazuma. Tudi ne vem, zakaj ne bi bilo možno v doglednem času imeti individualnega prenosa ali individualnega, individualne odločitve o prenosu podatkov, namesto da ustrajamo pri tem množičnem prenosu podatkov. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Alvaro. Much, uh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod minister, za odgovor, ki ste ga podali. Mislim, da ste od odzivov, ki ste jih slišali, lahko razbrali, da z našega vidika to ni nič novega. Ampak dve točke, ki ste jih omenili, študija, ki jo je izvedla komisija. To je sicer dobra zamisel, ampak to je že v sporazumu. To je zapisano, namreč komisija mora predstaviti in oceniti možnosti za enakovreden okvir Evropske unije za TFTP, za pridobivanje podatkov. Sklep sveta se tako ali tako že odraža torej v sporozumu samem. Gre za podvajanje, ampak lepo, da ste to potrdili. Pet let, še enkrat, ne strinjam se, sporozum ne bo potekel ob določenem datumu teče pet let, potem pa se vsako leto samodejno podaljša. Samodejno podaljšanje pomeni, da se nadaljuje. In če ne bi predvideli, da se bo nekaj zgodilo, če bi ena stranka želila to preklicati, potem je 21. člen odvečen. 21. člen pomeni in pravi, da lahko celo naslednji teden predstavimo resne razloge, zakaj bi želeli preklicati ta sporazum. To lahko storimo. 21. 2 je brezpogojen. Treba je le zagotoviti obveščenost o prekinitvi šest mesecev naprej. Še enkrat, ne strinjam se s tem. In vaša zadržanost pri tem, da bi sprejeli tri leta je neprimerna. Če bi države članice in svet menili, da v treh letih lahko zagotovimo ustrezen sistem, potem mislim, da ne bi govorili o treh letih in poskušali predstavljati neke pravne argumente. Ne. Moje osebno mnenje je, da preprosto ni volje, da bi to dosegli. Drugače ne razumem, zakaj je toliko težav pri tem, da bi določili jasen datum ali vsaj časovni okvir v okviru katerega bi lahko ta parlament izvedel svoje naloge. Res je, sedaj govorimo o treh letih in sodelovanje vodi v sodelovanje, zadržavanje pa v zadrževanje. Hvala, gospod Latfeld. Hvala, gospod predsednik. Pravkar sem sodelovala v zelo uspešnih pogajanjih v zvezi z direktivo o tolmačenju s španskim predsedstvom. In mm, to je veliko zahvale gre osebi, ki sedi na vaši levi, gospod minister. Pogajanja so bila trdna, ampak zaupali smo si, vse tri institucije so si zaupale. Šlo je za velik uspeh. Vsi smo imeli občutek zmage. Nimam pa enakega občutka zaupanja v primeru sporazuma SWIFT. Začudena sem, kakšna je dinamika tega procesa. Imamo določene izboljšave v primerjavi s februarjem in res se zdi, da je zato odgovoren samo parlament. Zakaj smo mi tisti, ki moramo početi to trdo delo in potem smo za vse krivi? Vi omenjate sklep sveta iz leta 95 oziroma direktivo. To je direktiva, ko še nismo imeli postopka soodločanja. Sedaj pa se pojavlja nek mačo stil. Problem ni z ZDA. Problem se je izkazalo, da je z drugimi institucijami. Komisijo bom tukaj pustila ob strani, kajti tam so določeni vprašaji. Ampak svet nima politične volje, kakor je pravkar povedal poročevalec. Ne vem, ali vam sploh lahko zaupamo. Prav, neverjetno se mi zdi, da vi nam ne pomagate, da bi dosegli evropsko stališče o čezatlantskem sporozumu. Sem podpredsednica delegacije z ZDA in sama sem najbolj prepričana, da moramo sodelovati z ZDA v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Ampak sporozum je sicer nekoliko izboljšan, še vedno pa ima ogromno pomenkljivosti. Europol. To je popolni nesmisel. Europol je zainteresiran za podatke, ki jih pridobiva, zato je čudno, da je odgovoren za zaščito podatkov. Uradnik EU v 12. členu. Kako bomo zagotovili neodvisnost te osebe? Ali bo parlament sodeloval pri izboru te osebe, imenovanju? Govorili ste o mnenju EDPS. Naj bi bil zadovoljen s petimi leti. Govori o kratkem prehodnem obdobju. Sofija pa pred kratkim podala svoje mnenje. Gospod Hastings je sicer dal svoje mnenje, ki pa ga je mogoče kritizirati. Svet, prosimo vas, pomagajte nam. Ne želimo ponoviti februarja, ampak povedati vam moram, da ste Vi odgovorni se da žoga je na vaši strani igrišča. Če bi bili na sodišču sedele, bi sodbo dobili že v pol ure. Lepo vas prosim, pomagajte nam izboljšati ta sporozum in prosim vas, da ga izboljšamo še bolj v prihodnosti. Drugače se nas ne boste rešili. Hvala. Hvala, gospa Jimenez. Sí, eh, gracias, Hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev predstavili ste delo španskega predsedstva v zvezi z varnostjo. Na začetku predsedstva, predsedovanja, je bilo predsedstvo zelo zavezano k temu, da bi pomagali žrtvam terorizma. Mislim, da z tega vidika ni bilo storjenega dovolj. Edina stvar, ki je bila omenjena, je bil nov nalog za zaščito žrtev omejen pa je samo na zaščito žensk, ki so žrtve spolnega nasilja. To ne vključuje vseh žrtev. Želela bi si videti več zakonodaje na področju zaščite žrtev terorizma. Najboljši način podpore je trdna, dobra strategija za boj proti terorizmu strani vlade. Skrbi me, kar ste povedali dvakrat. Namreč, da se moramo boriti proti terorizmu, tako da smo trdni in strpni. Ne vem, kaj mislite s strpnostjo. Kako smo lahko strpni do tistih, ki pobijajo naše otroke z bombami in jih terorizirajo. Obstaja meja, do katere je strpnost vrednota. Zato se ne strinjam z vami v zvezi s tem. Če bomo tako postopali, mislim, da bomo poslali napačno sporočilo, ne da bi se tega zavedali. Na mednarodni ravni teroristom dajemo legitimnost, to pa so si vse skozi želeli. imeti moramo politiko nične tolerance, tako rekoč, torej da tega sploh ne toleriramo. Sodelovati moramo z ZDA in zaščititi moramo trdno strategijo. To je tisto, kar potrebujemo. Eh, gospod Romero Lopes. Hvala lepa, gospod predsednik. Dve uri in petnajst minut že spremljam to razpravo. Za vas pa imam eno vprašanje službe za preiskovanje in pridobivanje informacij so ključnega pomena za boj proti terorizmu. V primeru neuspelega napada nigerijskega terorista na ameriškem letalu je 16 agencij priznalo svoje napake in neuspeh pri tem, da bi odkrili ta napad. 11. septembra pa se je zgodilo enako. Združene države so priznale, da so izvajale in dopustile napake pri usklajevanju dela med različnimi tajnimi službami. Res je, ZDA so samokritične, ampak pomembno vprašanje tukaj pa je naslednje. Ali smo lahko v Evropi Prepričani, da imajo naše službe na voljo ustrezna orodja za to, da bodo uspešne in učinkovite pri boju proti terorizmu. Ključnega pomena je, da zagotovimo usklajevanje med preiskovalnimi službami in tajnimi službami, kajti drugače ne bomo imeli sistema obveščanja, ki bi preprečal, preprečeval pravičujem, napade na evropskem ozemlju. Preučujemo instrumente kot sta PNR in TFTP. Tukaj pa se pojavljajo potencijalna vprašanja o kršitvah temeljnih pravic. Potrebujemo instrument, ki bi služil evropejcem. Ne postavljam pod vprašaj trditev španskega predsedstva o tem, ali je ta instrument potreben ali ne. Jasno pa je, da imajo evropejci še vedno mnenje, da agencije in tajne službe ne sodelujejo dovolj. Moje vprašanje je torej naslednje. V okviru kosi, ali obstaja možnost, da bi podatke, ki se rutinsko pridobivajo, centralizirali? Ali je to nekaj, kar je špansko predsedstvo preučilo? Ali je mogoče zbiranje podatkov uskladiti na centraliziran in usklajen način, zato da bomo imeli sorazmerne načine pri boju proti terorizmu. Ste lahko kratki, prosim, gospod Lambrinidis. Čisto na kratko v zvezi s SWIFT-om. Socialisti in demokrati podpirajo zahtevo o treh letih svet pozivamo, da v zadnjih trenutkih stori vse, kar lahko, da doseže kompromis o tem. Strinjamo se s tem, kar je povedal gospod Busutil, zelo, zelo blizu smo in dejansko se to lahko zgodi. Če bodo vse strani pokazale dobro voljo, to povdarjam, vse strani. Dalec smo prišli, zato želim to priložnost izkoristiti tudi zato, da čestitam španskemu predsedstvu Rad se spuščam v trdne boje, ni me sram, ko izgubim, niti pa mi ni sram, ko zmagam. In povem vam lahko, da smo kot parlament zmagali, ne samo nad svetom in komisijo, ampak tudi nad američani. Prej nikoli niso sanjali, da bi toliko dela uložili v ta sporazum. In povedati moram, da ta sporazum nikako ni popoln. Strinjam se tudi, da vprašanje Europola vzbuja skrbi. Mislim, da tega sedaj ni mogoče spremeniti. Tega se zavedam. Ampak glede na to, da je to omenil tudi EDPS v svojem mnenju, tukaj gre za konceptualno vprašanje in tudi za pravno vprašanje. Zato želim komisijo in tukaj imamo v misli Jonathana Fola ter druge, ali nam lahko podate inteligenten in jasen odgovor zagotoviti želimo, da Europol, dokler bo obstajal v tem sporazumu kot agencija, ki upravlja te naloge, da Europol te naloge izvaja z ustreznim nadzorom. Kaj menim s tem? Če lahko mi poskrbimo, da evropejec sedi v odboru za finance, potem bi lahko prav tako poskrbeli za to, da bo evropejc del v Evropolu, zato da bo pregledoval te zahteve. Če bi komisija lahko to zagotovila, potem to ne bo popolno, ampak razrešili bi veliko pomislekov, ki jih imamo. Zato prosim, da to upoštevate. Še dva čakata. Najprej predstavnik, torej Evropski nadzornik za varstvo podatkov, Hastings potem pa še komisija. Hastings, prosim, če se omejite na dve minuti. Hvala lepa, da ste mi dovolili to kratko posredovanje. Veliko poslancev je govorilo o mnenju, ki sem ga posredoval pred nekaj dnevi. To mnenje izpostavlja pomemben napredek v besedilu, ki ga imamo pred sabo. Govori pa tudi o nekaterih pomislekih, ki še ostajajo. Nekatera, nekateri se nanašajo na vprašanja, ki so še nerešena drugi pa se navezujejo na nova vprašanja in to je premiku napačno smer in to sproža resno vprašanje. Ključno vprašanje pa je, kako se soočiti s temi pomisleki in katere korake sloditi v prihodnje, kar se napredka tiče. Tukaj gre za bolj podrobne določbe glede varstva podatkov posameznikov. To pozdravljam. Potem pa obstajajo pomisleki, ali je to možno izvajati v ZDA za državljane, ki niso državljani ZDA in katerim postopkom moramo slediti. Obstaja jasna povezava s pogajanji, ki tečejo o okvirnem sporazumu med EU in ZDA. Če bo povezava s tem sporazumom trdna, potem je to zanimiva možnost, da bi izboljšali pomankljivosti, ki jih sedaj lahko jasno vidimo. Drugič, kar se pomislekov tiče, preostalih pomislekov tiče, je veliko vprašanje potrebne, potrebnosti in sorazmernosti. In v bistvu gre za množičen prenos podatkov v svežnju. Veliko je bilo že rečeno o tem. Pozdravljam jasen jezik o sporazumu, ki se osredotoča na ustrezno osredotočenje. In seveda, še vedno pa se osredotočamo na množičen prenos podatkov. In mislim, da bi prehodno, kratko prehodno obdobje bilo dobro. na ustrezen način, pa bi lahko morda uporabili tudi mehanizem za skupni pregled. To bi naj uporabili pred po šestih mesecih, potem pa na redni podlagi. In ta postopek bi lahko kratkoročno uporabili za to, da bi se bolje osredotočili na pomembne zadeve. Europol ni javna sodna ustanova, gre za konflikt interesov in potrebujemo boljši nadzor. Gospod Lambrinidis je zahteval izboljšave, to je dobrodošlo in vse izboljšave pri nadzornem mehanizmu prek Atlantika so tudi dobrodošle. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še komisija. Gospod Fall, lahko odgovorite na vprašanje gospe Intfeld? Hvala lepa, če smem povedati tudi nekaj o te FTP, zato da bi odgovoril nekatera vprašanja in eh, imam tudi sporočilo gospe Malmström, ki je žal, da danes ne more biti z vami. Zdi se, da imate poročila z razpravo iz komisije in sveta. V bistvu pa gre samo za govorice. Ni res to, kar ste govorili. Dan in noč delamo in tudi odprti smo za telefonske pogovore vsaj do polnoči, kolikor vem, tudi zato, da bi torej zadostili vašim posebnim željam, ki prihajajo iz parlamenta, tako predsedstvo kot komisija. In tudi ponižujoče ponovno odprtje pogajan s partnerjem, pa ne glede na to, kdo je ta partner. To ne bi bilo potrebno, res ne. predlog spremembe k 12. členu je bil dosežen, smo ga sprejeli na vašo željo. Vendar pa podrobnosti o imenovanju komisije, to bomo uredili, to moramo urediti sami, ko bo pravi čas. Ključno vprašanje, kot se vsi strinjamo, mislim, je vprašanje prenosa podatkov da ne bo prihajalo do množičnega prenosa. Ne. Želimo torej poširjati preveč podatkov, pa da bi oni potem iskali prave podatke. Želimo si ustreznega sistema Evropske unije na evropskem ozemlju. In to je edini način, kako lahko potem sistem za sledenje teroristom deluje. Torej, ključna tema je, kdaj lahko ustvarimo evropski ekvivalent. Tega ne vem jaz, tega ne veste vi. O tem morata odločati svet in parlament. To bo zelo nekaj časa, bo drago, zelo veliko tehničnih, političnih, pravnih vprašanj bo povezanih s tem. Smo se pa zavezali, da bomo podali predlog v enem letu. To je precej hitro. To bomo storili. Sam sporazum traja pet let. V končnih določbah je zapisano, da po teh petih letih lahko samodejno sporazum podaljšamo, razen če se en, eden od partnerjev odloči drugače, kadarkoli se mu lahko odrečemo po Dunajski konvenciji. Po teh določbah to je jasno, vendar pa ne moremo vstopiti v petleten sporazum, partnerju pa istočasno reče in tudi v starem modelu sveta, da si resnično želimo, da bi sporazum trajal krajši čas. Moramo se odločiti. Čas je, da se odločimo. In Cecilia Malmström pošilja to politično sporočilo. To vam prenašam v njenem imenu. Sam tega ne moremo v svojem imenu. Gre za verodostojnost in odgovornost Evropske unije. Gre za pomemben sporazum in svet bo, od, bo ta dokument posredoval vam in potrebujemo vaše soglasje, lahko ga date ali ne, vendar pa to možnost imate. Datum, ko se boste odločili o soglasju, je 7. juli, čas je, da EU preide k dejanjem. Septembra se ne bo spremenilo nič. torej splošni občutek, govorim v imenu komisije, bil pa sem tudi na sestanku Korepere včeraj, je, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da bi vam ustregli. In večina tudi meni, da smo storili vse, kar je bilo možno. Seveda, razen tega trajanja sporazuma. Trajanje sporazuma je določeno v sporazumu in to je ločeno vprašanje od ustvarjanja Evropskega TFTP-ja. Komisija bo skušala podati predlog v 12 mesecih. To bomo storili. Potem pa morate vi in svet odločiti, kaj storiti. Vi ste so zakonodajalci. To ne bo enostavna zakonodaja ko boste to storili, pa bo vrsta posledic, seveda, odvisna od tega, kaj boste storili. Seveda pa ni smiselno sedaj odlagati in postavljati pod vprašaj mednarodnega sporazuma, ki ga spogara komisija pod mandatom sveta v dobri veri s tujim partnerjem, ki se je tudi pogajal v dobri veri. In ta sporazum traja pet let, torej trajanje tega ne smemo postavljati pod vprašaj. Europol Naj odgovorim Stavrosu, potem pa še vprašanje Infeld o PNL. Prosim, pohitite, pravi predsednik. Potem pa bom na vprašanje o PNR odgovoril pisno, kaj ti potreboval pet minut. Tako preprosto je. Torej, odgovor Stavrosu. Europol. Europol ima skupen nadzorni organ, ki je odgovoren za varstvo podatkov v Evropi. Učinek tega mednarodnega sporazuma bo tak, da bo Evropsko sodišče imelo pristojnost nad dejavnostmi Europola, kar se tega sporazuma tiče. Torej, nima smisla se bati, da Europol nima nadzora. Ima upravljalno strukturo, skupni upravljalni odbor, tam so tudi osebe, ki se ukvarjajo z varstvom podatkom in potem končna pristojnost je pri Evropskem sodišču. In to je ta lizbonizacija teh sporazumov. Sofi, ne vem, kaj naj storim. Tu imam popoln odgovor, vendar pa bi potreboval veliko časa. Really Gospa Intveld ustaja, da dobi odgovor, ker vodi delegacijo ZDA o PNR, zato pričakuje odgovor. Tako da prosim, lahko to storite. 30 sekund, prosim, gospod predsednik. V imenu svojih kolegov, poročavcev v senci, bi sprejela pisni odgovor, če bomo to dobili do jutri, kaj ti v Washington odhajamo. Do kosila boste to imeli, pravi predstavnik komisije, še boljše, pravi Sofija Intvert. Torej, vprašanje smo zastavili že kar nekajkrat pisno komisiji, pa nikoli nismo dobili odgovora. Zato se o tem pogovarjamo danes. Jamčim vam, da boste dobili odgovor. Lahko povem še nekaj v osebnem imenu. Gospod predsednik, to je moj zadnji nastop v tem odboru. V moji sedanji pristojnosti vedno ste me uljudno obravnavali v celotnem odboru. Tako formalno kot neformalno, vsem bi se prisrčno zahvalil. Hvala lepa, tudi mi cenimo vaše delo. Hvala lepa. To je bilo pa zelo britansko, zelo suho strani gospoda Fola. Velik del svojega življenja je posvetil temu dosjeju in žal nam je, da bo sedaj očel. Seveda cenimo vaše delo vsa prizadevanja in vsa leta sodelovanja z našim odborom. Gospod Jonathan Fall, gospa Intfeld bo svoj odgovor dobila do kosila, ne glede na to, ali bo kosila danes ali ne, ali bomo mi kosili. Sedaj pa na zadnjo točko. Ponder, konjuntami. Gospod Rubal Kabe bo podal še skupen odgovor. Resnično pa že močno zaostajamo za našim urnikom. Ne govorimo pa prvič o tej zelo sporni temi v Evropskem parlamentu in resnično bi vas prosil za razumevanje, za zamudo. Morate pa mi pomagati, da bomo sedaj hitrejši, kajti španski minister za pravosodje bi tudi rad čas pregovoril v našem odboru. Hvala lepa, gospod predsednik, kratek bom. Jonathan Full je delno povedal to, kar sem želel povedati, še prav posebno, kar se tiče Europola in eh, sodnega nadzora. Imamo torej mednarodni sporozum, ki ima kontrolne inštance in vedno smo pod sodnim nadzorom. Takšno je tudi mnenje sveta in tudi komisije. Tako smo, mislim, da razrešili vse težave. Še dve stvari. Prvič, jasno je, da smo dosegli napredek. Vsi, ki ste danes govorili, ste to tudi že priznali. Sporazum, ki je pred nami, je popolnoma drugačen kot tisti, ki ga je parlament zavrnil pred nekaj meseci. Napredek smo dosegli. Ali je napredek zadosten ali ne, O tem se morate odločati sami. Vendar pa napredek je bil dosežen in to zato, ker so vse institucije dobro sodelovale, prisluhnile druge drugi in tudi ZDA so prisluhnile našim institucijam. Tudi včeraj popovdne smo dosegli napredek. Zadnje spremembe v sklepu sveta so bile sprejete včeraj po razpravah s parlamentom in še prav posebno z gospodom Alvarom. Dobro, seveda, nismo dosegli 100 odstotno tistega, česar smo si želeli, vendar pa svet je včeraj odločil, da imamo v drugem členu zapisano, da je pravno obvezojoče, da imamo pravne zaveze komisije, da v enem letu predstavi pravni okvir, v okviru katerega bomo imeli potem tudi evropski TFTP. To, kar je bilo rečeno o petih letih. Seveda se moramo orientirati po sporazumu, ki ga bomo podpisali. Seveda lahko potem vse skupaj revidiramo, spremenimo. Vendar pa potem se postavi vprašanje, ali smo dosegli sporazum TFTP ali ne. In če ne, bomo morali sprejeti drugačne odločitve. Drugo pojasnilo. Svet ni proti evropskemu TFTP-ju. Sploh ne. Mislimo, da seveda parlament ima ogovore proti možičemu prenosu podatkov ZDA in da si zato želimo evropskega TFTP. Jasno je, da gre za podatke v smeri ZDA, vendar pa gre za prehodno formulacijo, končno formulacijo, ki bi potem dovoljevala, ustrežna iskanja podatkov v Evropi, pa bi pomenilo samo, če bi imeli evropski TFTP. Nič nimamo proti evropskemu TFTP-ju, ravno nasprotno, zauzemamo vse za ta TFTP in vse evropske institucije se strinjajo, svet, komisija in parlament, da si moramo sami zadati rok, da bi tudi vzpostavili ta evropski TFTP tu sploh ni težav. Če bomo, resnič, če bomo se dogovorili med institucijami v roku treh let, potem lahko to storimo. Svet ne bo proti. Ne zdi pa se mi razumno dogovora med evropskimi institucijami, tako kot to imamo v besedilo. Sedaj spreminjati, težko bo posredovati ZDA, da bomo ko bomo rekli, da si želimo evropskega TFTP-ja, če pa nam to ne bo uspelo, bomo vse skupaj postavili pod vprašaj. To ni razumno, kaj ti zdaj, da smo govorili o petih letih in o pogajanjih, tega sedaj tudi nismo pogojevali z dogovorom med tremi institucijami, da bi imeli evropski TFTP. Seveda je jasno, da si želimo evropskega TFTP-ja, to je jasno, povem, svet si želi evropskega TFTP-ja, kar se da hitro. In zato tudi imamo in smo sprejeli predlog gospoda Alvara, imamo mandat za komisijo, da predstavi ta pravni okvir. Vendar pa ta mandat ne more biti predpogoj za SWIFT. Če si želimo evropskega TFTP-ja, potem bomo to dosegli, vendar pa to sedaj ni odvisno od tega sporazuma. Torej nima smisla, da se moramo mi poenotiti, preden bomo imeli ta sporazum da bi potem zleda dejali, da če ne bomo imeli evropskega TFTP-ja, potem tudi tega petletnega dogovora ne bo, ampak bo triletni sporazum. To ni smiselno. Torej, moramo reči da sporazumu, pa brez tega pogoja. Če bi si želeli tega pogoja, bi se morali o tem pogovarjati z ZDA. In potem ne bi govorili o pet, petletnem sporazumu, temveč o triletnem. To je seveda legitimno, vendar pa sedaj to ne sme biti odvisno od FTP-ja. Gospa Latford, strinjamo se s tem, kar ste dejali, vendar pa nima smisla da sedaj to pogujemo s tem sporazumom. Če si želimo resolucije treh institucij, ko se bomo obvezali, k triletnem obdobju glede TFTP, to lahko storimo v svetu, vendar pa sedaj to ne sme biti obveza za SWIFT, to mora biti obveza samo za nas. To je vse, hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister, da ste bili tako kratki. Zahvaljujemo se vam za vašo udeležbo. Sedaj pa nadaljujemo. Brez odmora prihaja španski minister za pravosodje. Ja, Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. Como anunciamos y sin dilación. Torej, kot sem dejal, bomo kar nadaljevali. že kar precej zamude imamo. Pozdravljamo pa španskega ministra za pravosodje Franciska Kamanja Domingesa, zastopa špansko predsedstvo in bo spregovoril v sklepu španskega predsedstva Sveta Evropske unije na področju pravosodja. Gre za šestmesečno predsedovanje Španije Evropske unije. 15 minut, potem pa še 15 minut časa za razpravo. To je potrebno zato, ker smo prekoračili čas prejšnjo točko na našem dnevnem redu. Najprej bodo dobili predstavniki poslanskih skupin besedo, ko, bo, ko nas bo uvedel to temo. Seveda najprej pa dobi besedo minister. Prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan vsem. Spoštovane gospe in gospodje poslanke in poslanci. Veliko čast mi je še enkrat biti v vašem odboru, potegniti črto pod predsedstvo španskega predsedovanja Evropske unije. Že januarja sem bil tukaj in sem predstavil naš delovni program. Sedaj pa bi rad izpostavil naše dosežke v šestmesečnem obdobju. Zahvaljujem se vam za sodelovanje. Prisrčno bi se vam rad zahvalil za sodelovanje, ki je bilo zelo dobro in ki je tudi obrodilo sadove. Dosegli smo kar nekaj rezultatov, ki se mi zdijo zelo pomembni. Vaš odbor in špansko predsedstvo smo skušali ustvariti Evropsko moče pravosodja, kjer bomo zagotavljali temeljne pravice državljanom in ki bo služil ravno državljankam in državljanom. To evropsko območje pravosodja je pomembno. Sedaj smo v Evropski uniji v prehodnem obdobju. To velja še prav posebno za območje svobode, varnosti in pravice. Ta sprememba pa je seveda potrebna zaradi sprejetja Lizbonske pogodbe. Na področju pravosodja je to pomenilo, da smo spodbudili nov petletni program 2010-2015, to je stokholmski program. S tem smo začeli, imeli smo čast začeti s tem programom in špansko predsedstvo je bilo pristojno tudi za prehod, kar se tiče sodelovanja na področju pravosodja in na področju kazenskih zadev. Začeli smo s tem, vsaj spodbude smo dali, zato da bi nas kar se da hitro opremili za dobro delovanje na tem področju. Druga komisija gospoda Baroza je začela z delom pozno, zato smo imeli nekoliko manj gladek prehod in zato je bilo tudi težko začeti izvajati nekatere načela Lizbonske pogodbe, ker smo morali razrešiti še institucionalna vprašanja, vprašanja glede pristojnosti, ki so včasih bila sporna. Zato se nismo mogli vsega lotiti tako, kot bi si morda bili želeli. Veste, o čem govorim? Podpredsednica komisije Reding, jo no, je potrebno omeniti glede dveh pobud držav članic, kar se sodelovanja na kazensko-pravnem področju tiče. Izkoristili smo funkcijo po pogodbah na področju kazensko-pravnega sodelovanja, imeli pa smo kar nekaj napetosti in to je vodilo do tega, da je obstajalo na določeni točki tveganje, da ne bomo dosegli napredka na podlagi nove pogodbe, pa smo ta napredek želeli doseči na dveh pomembnih področjih. Najprej jamstvo v kazensko-pravnih zadevah in zaščita žrtev. Dolgo časa smo si prizadevali na tem področju, potem pa smo na koncu uspeli in moram omeniti, da je vaš odbor nam zelo pomagal pri tem delu in tudi celoten parlament. In kot predsedujoči svetu bi se vam zato rad prisrčno zahvalil. Gospod predsednik, gospe in gospodje, sedaj pa naj vam predstavim glavne dosežke zadnjega pol leta. Sopada torej s prvo fazo stokholmskega programa. Pri tem programu smo v svetu sprejeli niz zaključkov in smo poštevali tudi akcijski načrt komisije, seveda. Najprej o direktivi o pravicah do tolmačenja in prevajanja v kazenskem postopku. To je prvi menik pri sodelovanju na kazensko-pravnem področju. Lizbonska pogodba to postavlja na novo podlago in kot na mnogo drugih področjih imamo sedaj tukaj običajni zakonodajni postopek. Uspelo nam je doseči dogovor v prvi obravnavi in to je prvi ukrep tega akcijskega načrta, Začelo se je že pod švedskim predsedstvom in želimo postopoma napredovati za to, da bi tudi kazensko-pravna jamstva zagotavljali postopoma. Ta jamstva so pomembna za ustvarjanje medsebojnega zaupanja. Imamo pa tudi drugo plat medalje. celotnega postopka pri kazensko-pravnem sodelovanju. To je spodbuda za nadaljne razprave, za nadaljne korake pri tem akcijskem načrtu. Čeprav posebno, kar se tiče pravice obveščanja osumljencev in upamo, da bomo kmalo dobili predlog komisije. Vsi pozdravljamo, da smo to dosegli in odbor Libe je pri tem odigral pomembno vlogo, še prav posebno poročevalka Latford. Saj je z nami dobro sodelovala. Še prav posebno pri tej pobudi 13 držav, kjer se je teh 13 držav dogovorilo, gre za predlog, ki je bil nekoliko presenetljivo pred komisijo in potem se je 13 držav članic odločilo, da bo s tem predlogom nadaljevalo. In mislim, da Evropska listina o temeljnih pravicah to tudi zajema. Vse institucije so zajete v to, nobena od institucij si ne more sama tolmačiti, kaj je v tej temeljni listini. Vsi delujemo v interesu državljanov, nihče pri pripravi standardov ne sme delovati na lastno roko. Zato je pomembno, da sodelujemo in da imamo vedno pred sabo tudi skupne cilje. In v tem primeru lahko rečem, da je na srečo tako bilo. V naših razpravah je šlo za tri glavne točke. Najprej tolmačenje in prevajanje v kazenskih postopkih, potem pogovori med odvetnikom in osumljencem, pravica do ustnega tolmačenja pri vseh postopkih in možnost se odreči tej možnosti. Vse to je bilo razčiščeno v postopku soodločanja med parlamentom in svetom s pomočjo komisije uspelo nam je doseči visoko raven jamstev za osumljence. Prav tako smo razrešili vse tehnične težave, ki so obstale. Gospe in gospodje, ena glavnih prednostnih nalog španskega predsedstva je bila. je bil evropski nalog za zaščito. Vsi smo si zadali cilj, kar se sodnega in kazensko-pravnega sodelovanja tiče, da bi torej se osredotočali tudi na žrtve. Želeli smo ukrepiti pravice žrtev, zagotoviti jim višjo raven varnosti in pri tem tudi pomagati. Prvi seminar smo namenili prav žrtvam in to je bila tudi prva razprava na neformalnem vrhu Toledu. Pogodba o delovanju Evropske unije daje možnost pobude državam članicam za sodelovanje na policijskem in kazensko-pravnem področju. In tukaj smo torej to ustvarili v sodelovanju z enajstimi partnerji. Pri razpravah smo pokazali, pripravljenost na kompromis in smo skušali najti skupne točke. In konec koncev smo dosegli kompromis, soglasje, zadeva je bila kompleksna, vendar pa na koncu nam je uspelo. Na začetku smo imeli dve popolnoma nasprotni stališči. Pri pravnih razpravah pa je šlo predvsem za to, da smo spregovorili o tem, kaj pravzaprav pomeni kazensko pravo v okviru Lizbonske pogodbe. Večina držav članic, to je podprla strokovna študija sveta in parlamenta, je menila, da je pomembno si zadati okvir. In to je bila tudi ključna zadeva, da bi imeli torej naš evropski koncept kazenskega prava. In ne, da bi se osredotočali samo na različne pravne sisteme po državah članicah. Želimo si torej splošni evropski okvir. In to se kaže v sodelovanju na kazenskem pravu in sicer tako, da države članice ne morejo več, torej posamezna ne more več uvirati celotnega postopka in da tudi zaščitimo žrtve. Mnenja smo, da smo tako. dosegli veliko. Obstaja pa tudi še dejstvo, da je veliko stvari potrebno še postoriti. Komisija je najprej pogodbo tolmačila zelo restriktivno in je postopke omejila najprej samo nase. In to je bilo tudi najprej v zakonodajnem predlogu. Torej, govorili smo samo o kazenskem pravu samem, to je bilo izpostavljeno. Potem pa smo seveda dodali še jamstva, najprej tega ni bilo. Gre za postopke, ki so predvideni v nacionalnih sistemih, še prav posebno, kar se družinskega prava in jamstva tiče. Seveda pa nas ne sme zavesti samo vides, In mislim, da moramo razmisliti o nekaj stvarih. Če bomo preveč časa posvetili pravni razpravi, potem bomo našli skrit konflikt med različnimi področji. Ko bo šlo za pravico podati predloge in potem bomo seveda se borili za različne pristojnosti med komisijo in svetom, naprimer še prav posebno ker to uporabljamo prvič, torej Lizbonsko pogodbo. Tako lahko razložimo dejstvo, da je komisija se resnično držala tega svojega lastnega monopola, lastne pravice do pobude, imela je zelo striktno, formalistično interpretacijo pogodbe. In torej ni upoštevala pravnih mnen služb sveta in parlamenta. Zdelo se mi je, da če bi se komisija držala takšnega formalističnega pristopa, da bi potem seveda formalno lahko imeli dve mnenji sveta in parlamenta. Saj nimamo mnenja pravne službe komisije. Najpomembnejša zadeva pa je, da kar se te pobude tiče, da če imamo soglase glede političnih ciljev in splošnih ciljev, ki jim sledimo, potem lahko dosežemo tudi dogovor o Evropskem nalogu za zaščito. Pravne službe parlamenta in sveta sta dejali, da pravna podlaga obstaja obstaja pravna podlaga za izvedbo te pobude. Poleg te pravne podlage pa po našem mnenju obstaja tudi politični razlogi, ki bi lahko šli v smeri tega, da se odrečemo temu formalističnemu, restriktivnemu pristopu in se navežemo na to, da bi se odločili uprit žrtve. Kajti gre za to, da bi učinkovito varovali ranljive skupine, še prav posebno ženske, ki so žrtve spolnega nasilja. Torej, če obstaja, obstajajo pravni pomisleki, potem je potrebno odločiti uprit žrtve in njene zaščite. Mislim, da je to kriterij, ki nas mora navdihniti kot institucijo, ki je zavezana našim državljanom. Saj smo tukaj za naše državljane. Ogrožene skupine, ženske, žrtve domačega nasilja, naprimer. To so tiste skupine, ki morajo čutiti, da jih ustrezno ščitijo institucije, seveda tudi parlament. To so bili torej pravni in politični razlogi, ki so zagotovili, da je Evropski narod za zaščito junija dobil večinsko podporo 18 držav članic. To nam pa dovoljuje, da je to referenčna točka za dialog pri soodločanju na podlagi besedila, ki je bil posredovan svetu. Sedaj pa še specifične razmere Združenega kraljestva. Marca je izjavila, da želijo uveljaviti pravico opt-in, po spremembi vlade pa so spremenili mnenje in sedaj še razmišljajo o tem. Pravna služba sveta je pripravila poročilo in zdelo se mi je, da bi bilo dobro uporabiti člen 3.2 priloga 21, kar se Irske in Združenega kraljestva tiče za območje varnosti, svobode in pravice. To je okvir, ki določa razumni rok za to, da se odrečejo opt-inom. Torej je nekakšen čas za razmislek. Ne želimo pa si, da bi ta čas za razmislek zadržal sprejetje celotnega ukrepa. Torej, ta okvir imamo, če mu sledimo in če sledimo mnenju pravne službe sveta, potem imajo naši britanski prijatelji sedaj časa do naslednjega sveta, da se nam pridružijo, če bodo to želeli ali pa se odločijo proti, seveda, in ne sodelujo pri tem ukrepu. Če pa sledimo rezultatom junijskega sveta, je ne restriktiven pristop tisti, ki bo omogočil, da bomo dobili kvalificirano večino, ki jo potrebujemo. Prepričan sem, da je pomembno, da postopko soodločanja parlament poda tudi svoj pomemben delež. To nam bo pomagalo uskladiti besedilo. In mislim, da je to tudi želja naslednjega predsedstva belgijskega, da bi odnosi z vašim odborom bili tako dobri kot do sedaj. Poročevalec v senci Jimenez in gospa Romero sta dejala, da želite sodelovati tudi z naslednjim predsedstvom. Hvala lepa za to priložnost in seveda želim pomagati pri napredku na tem področju, ki pomaga vsem ženskam po Evropi. januarja sem omenil potrebo potem, da ukrepimo zaščito naših temeljnih pravic in da tudi sledimo členu 6.2 pogodbe Evropske unije. Kljub tehničnim težavam pa smo sprejeli mandat za pogajanje za pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o človekovih pravicah iz leta 50 tako bomo v pravem času izpolnili časovni razpored stokholmskega programa, saj je bila to prednostna naloga in nujna zadeva. Javno bi se rad zahvalil odboru za vso pomoč pri dosegi tega cilja. 17. marca smo predstavili priporočila in zavedali smo se, da lahko tukaj računamo, na dobro sodelovanje. In dejansko nam je to uspelo. Uspelo nam je sprejeti tega sklepa še v času španskega predsedstva. In mislim, da je bil tudi politični vpliv Evropskega parlamenta zelo pomemben. To je bilo jasno v poročilu, ki ste ga sprejeli na majskem plenarnem zasedanju. mislim, da je pomembno izpostaviti usporednice v naših mnenjih in stališčih. Imamo zelo podobne prednostne naloge in mislim, da nam to daje dobro podlago za to, da bomo vse skupaj dobro izvedli. Imamo torej temelje, za iskanje zadovoljive, zadovoljivega besedila resolucije. In mislim, da smo dve najpomembnejši tehnični vprašanji zadovoljivo razrešili. Najprej, kar se tiče reševanja sporov med EU in državami članicami, gre za mehanizem, ko lahko Luksemburško sodišče na primer, tudi spostavi povezavo s Strasburškim sodiščem. Prav tako imamo načelo dobrega sodelovanja in to mora pomeniti, da bodo vse države članice, vseh 17, ki bodo sedele nasproti komisije, rovati v tem duhu. Komisija je pogajalec Evropske unije in komisija bo, tako je zapisano v pogodbi, morala takoj obvestiti Evropski parlament o vsaki fazi postopka, prav tako pa se bo morala posvetovati s posebnim odborom. In to je odgovornost, ki je bila dodeljena delovni skupini za temeljne pravice. Potreditev mandata in sprejetje mandata je dobra novica za vse in to bo okrepilo zagotavljanje temeljnih pravic za vse državljane Evropske unije. Gospe in gospodje, junijski svet je podal tudi skupni pristop za predlog direktive o preprečevanju s trgovanjem, preprečevanju trgovine z ljudmi. To je predlog, ki se osredotoča na preventivo. Preprečevanje hudih dejanj, kazenskih dejanj in tako tudi posodabljamo odločitev iz leta 2002. Tako lahko spodbudimo dialog med parlamentom in svetom in sprejetjem tega zelo pomembnega instrumenta bomo to tudi dosegli. To moramo storiti kar se da hitro. Komisija je istočasno pripravila še en dokument, ki zadeva spolno zlorabo mladoletnikov in otroško pornografijo. Tudi na tem področju smo sprožili razpravo s svetom. To razpravo bomo nadaljevali še pod belgijskim predsedstvom. Dva zelo pomembna vidika, s katerima se bomo ukvarjali, pa sta ravno tista, s katerima se bo ukvarjalo belgijsko predsedstvo. Spoštovani poslanci, dovolite mi, da zaradi pomena za evropske državljane omenim tudi pomen okrepljenega sodelovanja med 14 državami članicami o zakonu, ki se uporablja pri razvezah. Mislim, da smo storili pomemben korak naprej pri težavi, ki je zahtevala evropsko rešitev. To je bilo izrednega pomena glede na povečevanja števila evropskih zakonskih zvez in to daje jasen znak državljanom, da smo se odzvali na spremenjajoče se razmere. To jim bo omogočilo, da bodo točno vedeli, kateri zakon velja v primeru razveze, svet je sprejel sklep o skupnih preiskovalnih ekipah, ki bodo nadomestili sedanji sistem in bo uporabljal najboljše prakse. Predsedstvo je želelo, da bi bilo to v kontekstu Eurojusta, zato da bi izboljšali učinkovitost kar se tiče boja proti organiziranemu kriminalu, še prav posebno proti organiziranemu kriminalu. Januarja je predsedstvo napovedalo, da bomo imeli prvi pregled nadzora Evropskega tožilstva. Aprila smo pripravljali ta razmislek in ta bo sledil v naslednjih letih. Potem pa, kar se stokholmskega programa tiče, komisija mora pripraviti predlog do leta 2013. Seveda ne morem sam določati poteka te razprave, vendar pa lahko vam potrdim, da je to zelo pomembno vprašanje, kar se tiče Evropskega tožilca. To vprašanje si moramo ogledati in to vprašanje si zasluži potrebne pozornosti. Pregledati bomo morali vse možnosti za Eurojust kot sistem, ki ga je potrebno ukrepiti v Evropski uniji. Prav tako moramo izpostaviti še nekaj. Zaključki junija o uporabi Evropskega pripornega naloga in priporočila, ki so bila sprejeta lani glede uporabe tega v nekaterih državah članicah. Sklepi pojasnjujejo nekatere vidike in prinašajo potrebne izkušnje, obstoječe izkušnje in praktično uporabo tega instrumenta prav tako pa imamo tudi spodbude za izboljšavo tega instrumenta. Gospodarska kriza, še eno ključno vprašanje za nas. Z pravosodnega vidika lahko storimo veliko, da bi izboljšali konkurenčnost držav članic. Če si ta vprašanja ogledamo z evropske perspektive, je to še toliko bolje. Ogledali smo si vprašanja. sprejemanja pravnih sodb v državah članicah. Cenimo pa kontrolne mehanizme, ki nam dovoljujejo, da sledimo finančnim transakcijam. Prav tako je bilo pomembno vprašanje e-pravosodja in instrumentov, ki so povezani s tem. Prizadevali smo si v času španskega predsedstva, da bi to sprejeli, vendar pa to se bo izvedlo za časa belgijskega predsedstva. Zaključujem, gospod predsednik. Nakratko bi se rad dotaknil tudi vprašanj zunanje dimenzije nekaj, kar je bilo za nas tudi pomembno v zadnje pol leta na področju pravosodja. Sodovali smo z našimi strateškimi partnerji ZDA in Rusijo. Imeli smo dvostranske pogovore med EU in tema dvema državama. Razpravljali smo o skupnih točkah. Nekatere so že bile omenjene in nekatere je omenil že notranji minister gospod Rubakaba. Želimo še bolje zavarovati temeljne pravice, individualne svoboščine v sodelovanju z Ukrajino, Rusijo. Osredotočamo pa se tudi na osrednjo Azijo. zelo pomembno je sodelovanje. Preden zaključim, naj omenim še eno prav pomembno točko, na katero smo zelo ponosni. To so bile konference pod španskim predsedstvom, ko smo si ogledali prednostna področja v postopku vzpostavljanja območja varnosti, svobode in pravice. Ne bom podrobno spregovoril o teh dogodkih, vendar pa sem prepričan, da jih poznate. Kot veste, je Španija država, ki se zelo zauzema za evropsko perspektivo in jo podpiramo. Praznujemo 25. obletnico pristopa Španije v EU Ta pristop nam je prinesel napredek in stabilnost, tako da smo odločno zavezani gradni močnejše, trdnejše Evropske unije. Zaradi vseh teh prizadevanj pa smo lahko ponosni in zadovoljni s tem, kar smo dosegli. To pomeni, da imamo nove pobude, dosegli smo veliko napredka in okrepili smo varovanje pravic državljanov Evropske unije. Tako. Sedaj pa predajamo štafeto našim belgijskim prijateljem. Seveda bomo tudi v času belgijskega predsedovanja skušali sodelovati z njimi in doseči čim več. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bomo dali besedo Simonu Busutilu iz skupine EPP. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi gospodu ministru za to predstavitev. Najlepša hvala tudi za delo, ki ste ga upravili v času predsedstva, torej hvala za delo, ki ste ga upravljali zadnjih šest mesecev. Is it okay now? Okay. Okay. So I started by Kot rečeno, hvala lepa za delo, ki ste ga upravili v zadnjih šestih mesecih. Svoje pripombe pa bi omejil na eno samo temo. Direktiva o prevajanju in tolmačenju in Evropski nalog za zaščito. Nikakor ne bom izpodbijal vsebino teh dveh direktiv, ravno nasprotno, rad bi vam čestital za delo, ki ste ga opravili pri oblikovanju vsebine teh dveh pobud. Tisto, kar bi želel izpostaviti, pa je bolj postopkovne narave. Pri obeh teh primerih ste uporabili pri direktivi o tolmačenem prevajanju s postopkom, ki se je začel v času prejšnjega predsedovanja in ste ga potem vi nadaljevali. Evropski nalog za zaščito pa je rezultat vašega predsedstva. Vendar se tu vleče neka skupna nit. In sicer, da je to pobuda, ki jo sprejmajo države članice. S tem nimam nobenih težav. Nobenih težav mi ne delajo pobude, ki jih sprejmajo države članice, kajti to je pravica, ki jo državam članicam omogoča pogodba. Nasprotujem pa temu, kako je vse skupaj potekalo kolikor sam stvari razumem, bi države članice morale in tudi lahko uporabile pristojnost za dajanje pobud za zakonodajne predloge v primerih, kjer je popolnoma jasno, da komisija ne bo ukrepala. Komisija, to si moramo priznati, je glavni pobudnik, je tudi tista, ki ima glavne pristojnosti za dajanje pobud med institucijami. Vendar Pogodba predvideva tudi to, da bi države članice morale imeti takšno pobudo in mislim, da bi to morali uporabiti samo v primeru, ko je popolnoma jasno, da komisija ne bo ukrepala. V obeh teh primerjih pa je bilo več kot očitno, da komisija bo ukrepala, kar nas je privedlo v to težavno situacijo, če ne celo nekoliko neprijetno. Namreč soočeni smo z dvema predlogoma, s predlogom sveta in s predlogom komisije na isto temo kot parlament, smo v dokaj neugodnem položaju zaradi tega. V primeru EPA se je stvar še toliko bolj razplantela in bila res zelo neprijetna. V parlamentu smo se s španskimi predstavniki pogovarjali in prosili so nas naj podpremo predlog EPO, ki se je nam osebinsko zdel dober. Potem pa je prišel še predstavnik komisije, ki je rekel, ja, če boste to storili, vas bomo tožili. To pa ni pravi način, kako bi lahko izboljšali medinstitucionalne odnose. Tudi vi, gospod minister, ste se v vašem uvodu omejili predvsem na medinstitucionalne odnose. Ti odnosi so se nekoliko pokvarili, zato vas sprašujem, kako vi gledate na to pristojnost držav članic. Ta pravica se namreč uporablja na tak način, da je povzročila spore. Kako se temu izogniti? Hvala lepa, gospa Romero Lopez. Gracias, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila gospodu ministru za pravosodje iz španskega predsedstva za vsa prizadevanja, pri vzpostavljanju območja svobode, varnosti in pravice, predvsem varnosti in pravice. V času španskega predsedstva je bil to namreč glavni cilj. Mislim, da smo postavili podlago za nadaljne oblikovanje evropskega območja pravosodja. Evropski parlament do sedaj še ni toliko sodeloval pri tem, vendar se že veselimo naslednje faze, ki bo faza soodločanja, v kateri bo lahko sodeloval tudi parlament. Gre za zelo pomembno fazo, kajti parlament bo s tem imel možnost, da poda tudi svoje mnenje in lahko bo sodeloval tudi pri sprejemanju zelo pomembnih in občutljivih odločitev. Sama si nekoliko drugače tolmačim postopek kot gospod Busutil. Omenjal je naprimer Evropski nalog za zaščito. Nisem edina poročevalka za to temo. Tudi gospa Jimenez Beseril iz odbora FAM je soporočevalka. Gre za nov inovativen postopek, ki ga uporabljamo v tej fazi. To pobudo smo obravnavali v parlamentu istočasno s pobudo o procesnih pravicah in pravicah do tolmačenja in prevajanja. In v tistem času komisija še ni delovala, zato ker smo bili v prehodni fazi z eh, stare komisije na novo komisijo. Ni res, da so si države članice kar prilastile to pravico, ki jo sicer Lizbonska pogodba omogoča. Temveč je v procesu Lizbonizacije prišlo do tega, da države članice še vedno ohranjajo možnost, da pripravijo pobude, ko gre za področje pravosodnega sodelovanja. Dobro je, da ima komisija več pristojnosti. Tudi Lizbonska pogodba to določa. Vendar, ko gre za kazensko pravosodje oziroma za kazensko sodelovanje, imajo tudi države članice možnost, da podajo svoje pobude. Kasneje smo govorili tudi o sodelovanju v civilnih zadevah in na tem področju države članice lahko same podajo predloge. Se pravičujem, gospa Romero, ampak presegli smo že dodeljeni čas. Tolmačenje bo na voljo samo še nekaj minut, toliko, da lahko zaključimo s tem krogom vprašanj. Potem pa bo še minister na kratko odgovoril. Zato vas res prosim, da ste kratki. Eh, ne mora komisija sedaj trditi, da je ona edini varuh pogodb na teh področjih. Na teh področjih je prišlo do novih razmer. Včeraj smo že razpravljali s predsednikom Van Rompujem o metodi skupnosti. To ni omenjeno v pogodbah. Kaj ti gre za nove razmere, ki so nastale? Zato vas sprašujem, gospod ministar. ko gre za nasilje, ki sploh še ni opredeljeno na evropski ravni. Mislim, da bomo morali oblikovati direktivo, v kateri bomo dejansko opredelili nasilje. Šele takrat bomo lahko dosegli napredek na tem področju. Ali bo morda belgijsko predsedstvo ali pa trio storilo kaj v zvezi s tem? Ali bomo kot parlament imeli možnost sodelovati pri tem postopku? Ali se belgijsko predsedstvo zaveda, kako pomembna je ta tema? Vprašanje je tudi, kako bomo izvajali evropski nalog za zaščito, kaj ti vpraš... definicija nasilja se med posameznimi državami članicami razlikuje. Zato bi se vam res rada zahvalila v imenu vseh poročevalcev. Kolegica žal ne more biti danes z nami, ker se je predhodna razprava preveč razulekla, tako da bi se vam rada v imenu obeh zahvalila za delo, ki ste ga upravili na vseh teh področjih v času španskega predsedovanja, predvsem, ko gre za procesne pravice, ko gre za druge pobude z področja, naprimer, boja proti trgovini z ženskami in tako naprej. Hvala. E Prosim vas, da ste čim bolj kratki in jedrnati, kajti tolmačenje ne bo več dolgo na voljo. Sem pročevalka v senci, vendar večkrat sem že povedala, da ko gre za ta vprašanja, si nihče ne sme prilastiti tega področja, niti poročevalci, niti poročevalci v senci, niti svet, niti komisija. Govorili smo o žrtvah, o nasilju. Ponavadi so ženske in žrtve tiste, na katere največkrat pozabimo v naših razpravah. Pogovarjali smo se že s komisijo, s svetom, s številnimi kolegicami in kolegi. Predvsej kritični smo do trenutnih razmer. Bili smo polni iluzij pravzaprav, kajti mislili smo, da ste veliko bolj ambiciozni Seveda je treba zaščititi ženske, vendar je treba zaščititi vse žrtve v okviru tega naloga. Vse žrtve je treba zaščititi. Ko gre za nasilje, 95 odstotkov žrtev ponavadi ženske. Gospod Rubal Kabe je nažalost prehitro odšel, vendar me zanima, kaj počnete na področju varovanja žensk proti terorizmu. Vem, da so te teme vse zelo zapletene, ampak. Mislim, da se je ta nalog zapretje znašel v kritičnem trenutku. Lahko ga bomo omejili izključno na kazensko področje in potem komisija leta 2011 predstavi bolj obširno zakonodajo tudi za civilno področje, kot je najavila marca, ali pa se bomo še naprej v času belgijskega predsedstva borili za bolj ambiciozni nalog za zaščito. Vendar je vse skupaj zelo težko, zato ker bo prišlo do številnih težav pri izvajanju evropskega naloga za zaščito. Zato me konkretno zanima, kako bi lahko dosegli širše soglasje, kako bi lahko stvari uredili na tak način, da bi nova ureditev koristila žrtvam če bomo ta nalog omejili izključno na kazensko področje, potem bo ta nalog izgubil svoj razlog za obstoj. Kajti en ta nalog bi se moral avtomatično izvajati v vseh državah članicah. Če bomo to samo potisnili v nek predal in bili manj ambiciozni, potem ne bomo dosegli ciljev, ki smo se jih začrtali. Že gospod Busotil je rekel, da bi se morali s svetom bolje dogovoriti o tem. Tudi svet in komisija morata doseči dogovor. Vprašanje pa je, kako izboljšati trenutne razmere, v katerih naj bi se izvajal ta nalog. Gospod, prosim, da ste res telegrafski. Totalmente telegrafiko. Zelo telegrafski bom. Januarja ste rekli, da bi morali veliko hitreje izvajati zadeve na področju pravosodja, da je treba stvari poenotiti in poenostaviti. Vendar pa sedaj zahtevate, da parlament prevzame odgovornost, zlasti odbor Juri, katerega ponopravni član sem. Govorimo pa o nekaterih temah, ki jim tudi sami pripisujete veliko vrednost in pomen. Kot poslanci seveda imamo določeno odgovornost, zagotoviti moramo, da če želi svet delati z določeno hitrostjo, da mu to omogočimo. Hvala lepa, gospod minister, prosim, da ste kratki. Zelo na kratko, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem. Najprej bi se rad odzval na to, kar je povedal gospod Busotel. Zanima ga, kako bomo v prihodnje reševali problem, ko se bosta pojavili dve pobudi za isto področje. Že v času pripravljalnega dela za naše predsedstvo smo v zelo zgodni fazi predsedstva ugotovili, da ni kakšnih večjih težav. O teh ukrepih smo se pogovarjali. Tudi ko smo se pogovarjali s komisijo, ni bilo večjih težav s tem. Rekli smo, da nam Lizbonska pogodba daje določena jamstva, da ne bo prišlo do težav, če bo Lizbonska pogodba pravočasno stopila v veljavo. Ja Pravzaprav smo se o stvarih že dogovorili in s postopkom so odločene bomo vse skupaj samo lizbonizirali. Če je možno kaj izboljšati, bomo to tudi izboljšali in pri tem sodelovali z Evropskim parlamentom, ki ima pravico soodločanja. Če pa bo komisija predstavila nek predlog, ki bi blokiral predlog ostalih držav, pa bomo stvari rešili. Želeli smo si zagotoviti kontinuiteto, upoštevali smo tudi logiko, ki je zapisana v Lizbonski pogodbi in sicer, da naj bi postopek soodločanja prinesel dodano vrednost, zato da bi tudi parlament lahko odločal o besedilih, ki so v rokah svetem komisije. Ko je nastopila nova komisija, pa se je vzpostavilo tudi sodelovanje na kazenskem področju. Sodelovanje je do sedaj dobro potekalo. Samo na področju kazenskega pravosodja in sodelovanja je prišlo do manjše težave, zato ker so države članice podale svojo pobudo, ki se je nanašala na kazensko pravno sodelovanje. Vendar je to razprava, ki še vedno poteka, kje lahko države članice predstavijo svojo pobudo. Kaj pa so rekle pravne službe? Rekle so, da verjetno obstaja težava s pravno podlago, vendar morajo o tem govoriti pravne službe, tudi pravna služba sveta, pa tudi pravna služba parlamenta. kolikor vem, parlament ni imel nobene težave s pravno podlago, komisija pa ja. Nikjer pa nisem videl črno na belem, kakšno je mnenje pravne službe komisije. Nisem se želel spuščati v samo vsebino, samo želel sem izpostaviti, kakšno je dejansko stanje, kakšni scenariji so možni. Prišlo je do spremembe znotraj komisije in stvari so sicer po mojem mnenju popolnoma logične, Kazensko pravno sodelovanje je drugačno od sodelovanja, ki je veljalo prej in za katerega je veljal tudi postopek soodločanja. Nekateri menijo, da bi morali s postopkom soodločanja izboljšati pobude tako sveta kot komisije, vendar komisija ne bi smela blokirati pobud sveta. Predvsem mogoče izpostavlja izključno pravne probleme, ki bi jih lahko sama rešila. Takšno je trenutno stanje. Se mi pa zdi, da teh razmer ne bi smeli ne vem koliko povdarjati. Začela je veljati nova pogodba, imamo nov institucionalni scenarij in to seveda tudi vpliva na vse skupaj. Če mi dovolite, bi nakratko odgovoril tudi poslanki Jimenez. Hvala lepa tudi poročevalki v senci za vsa vprašanja. Naj povem, zakaj smo delovali tako, kot smo. Obstajajo določene težave na tem področju, ki jih ni bilo, ko je bil za to področje odgovoren gospod Baro. Vendar niti pravna služba parlamenta, niti pravna služba sveta nista mnenja, da bi težave obstajale. Ne vem, zakaj ne bi še naprej delali na področju zaščite žrtev, žensk in vseh ostalih. Res je, da lahko komisija najavi, da bo nekaj storila, vendar če se pojavijo pobude, potem svet ima določene pristojnosti, kajti Lizbonska pogodba državam članicam omogoča, da same spreme odločitev, ali je treba podati pobudo ali ne. 18 držav članic meni, da je z političnega stališča sedaj pravni, pravi čas, da se oblikuje evropski nalog za zaščito, da je prav z političnega vidika, da zaščitimo tudi ženske, da je treba dati večje pristojnosti ženskim lobijem v Evropi. Več kot 2000 nemških državljank, več kot 8000 romunskih državljank in več kot 1500 britanskih državljank je predmet določenega naloga za zaščito. To je evropska stvarnost. Obstajajo številke, ki jih je treba samo preveriti. Če želimo vzpostaviti prost pretok oseb v Evropski uniji in če želimo vsem tem osebam nuditi tudi varnost in zaščito, potem je treba storiti več v boju proti hudim kaznivim dejanjem in tudi več v boju proti nasilju. Za zaključek de la presidencia belga. Če odgovorim na vprašanje gospe Romera, belgijsko predsedstvo se je zauzelo za to, da bo od prvega dne svojega predsedovanja nadaljevalo z delom na tem področju, tako da smo prepričani, da bo belgijsko predsedstvo nadaljevalo s tem delom. Tudi sam sem prepričan, da bo Evropski parlament dal svoj delež k vsem tem razmisleku, zlasti, ko gre za procesne pravice. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da dosežemo rezultat, ki bo koristil evropskim državljanom. Toliko, gospod predsednik, z moje strani. Verjetno sem na kaj še pozabil, vendar sem moral biti zelo kratek. Gracias. Hvala lepa gospodu ministru za ta kratek in nedrnat odgovor. Hvala lepa tudi vsem poslankam in poslancem za dobro upravljeno delo danes do povdne. Še zlasti pa bi se rad zahvalil tolmačem, ki so nam dali danes na voljo več kot 15 dodatnih minut. Hvala.